Večkrat smo že vzeli na znanje objavo o stavki. Danes teče 37. dan naših protestnih ukrepov zaradi neuravnoteženih in nepravičnih delovnih pogojev, ki nam jih je enostransko usilila uprava parlamenta. Žal vas moramo obvestiti, da današnjega dela ne bomo podaljševali izven časovnih okvirov predvidenih na dnevnem redu sestanka. Hvala za razumevanje. Smo že pri tretji točki dnevnega reda, razrešnica splošni proračun Sveti na Evropski svet. Včeraj je Bart Stajs, dosedanji poročevalec, eh, skupaj z menoj imel pogovor z generalnim sekretarjatom sveta in s svetom. Pogovor je bil ob zajtrku in nekaj sklepov smo sprejeli, nismo samo jedli. Pripravljali bomo neke vrste memorandum of understanding v prihodnosti in v prihodnosti ga boste dobili. To bo naš odgovor na stališče sveta. Na današnjem sestanku sveta bodo obravnavali to, no stvari se torej premikajo in poskušamo doseči dogovor. Kolega Vali bo morda zadnjič tokrat priporočil, da ne damo razrešnice svetu. Besedo dajem poročevalcu. Si, grazie, prezidente. Hvala, predsednica. Že drugič letos razpravljamo o razrešnici svetu. Še enkrat bi želel spomniti na naslednje.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 in eh, ti od nas zahtevajo ustrezno nadzor sveta. Zato je pomembno imeti ta dialog. Dobro je, da, situat, da institucije napredujemo na tem področju. Svet pa tako kot v prejšnjih letih še ni odgovoril na naše pripombe, ki smo mu jih posredovali v, v resoluciji iz 18. junija. Vsekakor smo v tej resoluciji opozorili svet, da državljani zahtevajo od nas, da varčno delujemo, kar zadeva porabo sredstev. Zato naj še enkrat omenim tiste vprašanja, ki so še vedno odprta. Gre za to, da moramo dobiti informacije o napredku, o transparentnosti celotnega postopka sprejemanja odločitev. Potem tukaj je zahteva, da se loti proračun Evropskega sveta od svetov, kot smo v zadnji resoluciji o razrešitvi poudarili. To svet še vedno ni sprejel. Sedaj tečejo sicer pogajanja med institucijami, ampak in ta zahteva večjo transparentnost delovanja. Na podlagi teh pogajanj bomo zahtevali od sveta, da ravna kot je treba. Potem politik, nepremičninska politika. Občasno dobivamo od pristojnih služb informacije, ampak to ni dovolj. Svet pa nam ne posreduje ustreznih informacij o tem. Vse informacije potrebujemo, ko gre za izdatke v parlamentu, zaradi tega, ker hočemo delovati transparentno, kot to od nas zahtevajo državljani Evropske unije. Še enkrat ponovno naj nekaj povem o razvoju nepremičninske politike in upravljanju z nepremičninami. No, tudi na tem področju potrebujemo dodatne podatke od sveta in komisije, poleg eh, podatkov, ki smo jih dobili. Naprimer, kar zadeva eh, poslopje Evropa, nimamo ustreznih podatkov. Vsekakor pa se, rad, eh, se svet premika in eh, počasi z nami išče spremljivo rešitev bilateralna pogajanja, konstruktivna pogajanja so tukaj potrebna, če hočemo priti do rešitve, ki bo sprejemljiva za obe strani. Ampak treba je vedno ločevati med vlogo, ki jo ima v postopku razrešnice parlament in ki jo ima svet. Še enkrat naj upozorim na težave, ki smo jih dosedaj imeli. Izdatke sveta moramo imeti pod strogim nadzorom. Januarja 2014 smo že dosegli medinstitucionalni dogovor na tem področju in mislim, da je sedaj treba resnično začeti izvajati pripombe parlamenta. Svet mora ustrezno upoštevati naše pripombe. Upam, da bodo pogajanja nadaljevala se v pozitivnem duhu s svetom in ta pogajanja morajo biti takšna, da bodo naši državljani natančno vedeli, da se finančna sredstva Evropske unije učinkovito in namensko porabljajo. Hvala vsem sodelovkam in sodelovcem za sodelovanje, sem vam pa še naprej na voljo za vprašanje. Hvala. Poročilo imate, rok za uložitev predlogov spremem je 10. september do 14. ure svet ostaja pri prvotnem stališču, namreč, da pogodbe zahtevajo samo razrešnico komisije. Ne vem, ali je ta ločitev proračuna Evropskega sveta od ostalih Evropskih svetov nekaj, kar bodo sprejeli. Sama sicer razumem svet, da nočejo, da na Evropski svet, kar zadeva postopek razrešnice, pritiskamo. Torej, Evropski svet je eden od svetih krav te Evropske unije in v tem smislu ne želi Evropski svet eh, se izpostaviti nikakršnemu pritisku se strani parlamenta. No, to verjamem, zato moramo biti nekoliko previdni za našimi zahtevami. Sedanji postopek in dogovor s svetom zaradi naših eh, zahtev morda je celo ogrožen. Ja, za transparentnost podatkov se lahko zauzemamo, ampak v tem trenutku mislim, da bomo težko lahko zahtevali od sveta preveč. Kolega Sala Franka je prosil za besedo. Hvala, gospa predsednica. Hvala tudi poročevalcu gospodu Valiju za eh, opravljeno delo pri pripravi tega poročila. Gre za zelo zahtevno in vedno delikatno temo, ko gre za pogajanja s svetom. Danes moramo povdariti, tako kot smo to v preteklosti delali, da je parlament edina inštitucija, Evropske unije, ki je pristojna za razrešnice. In v tem kontekstu je treba gledati tudi na razrešnico sveta. Kot pravi poročevalec, je res treba razlikovati vlogi sveta na eni in parlamenta na drugi strani in treba je vedeti in natančno izvajati tiste pristojnosti, ki iz pogodb eh, izhajajo za parlament. Vedno smo imeli težave z svetom, ko je šlo za razrešnico. In v zadnjih letih je svet vedno znova se upiral sodelovanju z nami, zato smo za leto 2009, 10, 11, 13 in 14 zavrnili razrešnico svetu. Poročevalec ima prav, ko pravi, da je to mehanizem, v katerem mora komisija razviti stike z svetom. Poročilo gospoda Valija poudarja naslednje. Obstaja nekaj še pomembnih, vendarle odprtih tem. Svet še vedno ne predlaga ustreznih ločenih finančnih poročil za svet in za Evropski svet. Nimamo nobenih natančnih eh, podatkov o nepremičninski politiki in zelo dober je predlog eh, poročevalca, ko gre za ločevanje na področju upravljanja z človeškimi veri med posameznimi službami. Inštitucije morajo sodelovati tako, da bomo zagotovili večjo transparentnost porabe finančnih sredstev Evropske unije. Junija smo začeli z dialogom z svetom, da bi to transparentnost okrepili in mislim, da gre poročilo gospoda Valija v pravo smer. To je tradicionalno bilo stališče eh, parlamenta. Kot je rekla predsednica, imamo rok za vložitev predlogov spremem. Vsekakor je treba razmisliti, kako to poročilo lahko še izboljšamo in kako pridemo lahko do uveljavljanja naših pristojnosti in pravic. Morda bo svet tokrat le naredil napor, in eh, spoznal, kakšna je vloga parlamenta v procesu dejanja razrešnic. Še enkrat se zahvaljujem poročevalcu za njegovo delo, ki zelo koherentno brani naše stališče. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Hvala, gospa predsednica. To je kolega Kon. Opravičujem se za to, ker sem malce zamudil. Tudi sam bi se zahvalil kolegi Valju za opravljeno delo. Gre res za težko delo, ker je tematika zahtevna. Kljub temu pa sem slišal, da so včeraj v tem pogovoru je bilo zaznati nekatere pozitivne signale. Mislim, da je to treba upoštevati, da obstajajo neke pozitivne tendence pri svetu. Ampak

se strani sveta, morda bomo v prihodnosti lahko prišli do boljšega rezultata, ki je zaželjen. Hvala. Kolegica Klin, kolega Klinc. Hvala, gospa predsednica. Pridružujem se komentarjev predgovornikom. Gospod Vali je pripravil zelo uravnoteženo poročilo, v katerem nakazuje, da je obstoječe probleme. Gre za zelo neprijetno zgodovino. Sam sem v preteklosti se ukvarjal za to tematiko in nisem si pred desetimi leti mogel niti v sanjah predstavljati, da bomo še vedno morali zavrniti razrešnico svetu, zaradi tega, ker ta še vedno ne priznava pravic in pristojnosti parlamenta. Včeraj je morda prišlo do nekega ga popuščanja napetosti in to je moč pozdraviti. Ampak ne pozdravite, govorimo o letu 2016, ne o letu 2017 ali 2018. V letu 2016 se še vedno ni nič spremenilo. Če so se stvari sedaj malce izboljšale, pa to ne pomeni, da moramo sedaj za nazaj biti bolj popustljivi. Mislim, da ni tako slabo, da imamo različne mnenja, ko gre za postopke. In je morda ponekod eh, svet drugačnega mnenja. Ampak to, kar je problematično, je načelno nespoštovanje parlamenta in njegovih pristojnosti in pravice strani sveta. In to je alarmantno. Parlament zastopa narode Evrope, In tako eh, ne spoštovati parlament je resnično neverjetno. Če se bo sedaj začel svet nekoliko drugače vesti eh, in obnašati, je to za pozdraviti, ampak to je tudi nekaj, kar je nujno. Težave, ki jih že imamo, ne moremo sedaj še povečati s tem, da obe instituciji ne sodelujeta v duhu spoštovanja eden drugega in v duhu spoštovanja njunih eh, ločenih pravic in pristojnosti. Torej v načelu lepo, gospa predsednica, da ste včeraj v pogovorih naredili nek mm, majhen korak naprej, ampak še vedno nismo tako daleč, da lahko za leto 2016 eh, podamo razrešnico svetu. V prihodnosti bodo stvari morda nekoliko boljše, ampak svetu je treba dopovedati, da takšno nespoštovanje eh, parlamenta ne moremo prenašati naprej. Na nič ne skrbite, nobenih, nobenih daril ne bo svet dobil. Sedaj pa gospa Jala Zendra. Hvala, predsednica. V celoti se strinjam s tem, kar smo sedaj slišali od kolege Kona in od drugih govornikov. Tudi sama sem zaskrbljena. Strinjam se s tem, kar smo slišali in morda lahko smo veseli, da nek pozitivni signal smo dobili se strani sveta. Morda za nazaj tega ne moremo upoštevati, ampak naslednje, v naslednjem letu bomo morda lahko ponovno vzpostavili prava pravila igre med institucijami v interesu naših državljanov. Ampak sama sem zaskrbljena, zato ker imamo sedaj pred seboj situacijo, ki je popolnoma nespremljiva. Namreč, da predsednik sveta se sklicuje samo na svoj mandat in svoje pooblastila, ko sklicuje sestanke sveta in da popolnoma ignorira medvladno vlogo sveta. Na ta način je prišlo v preteklosti do uh, zasedanj sveta, kjer je manjkala cela vrsta držav članic, pomeni, da niso zainteresirane za to tematiko. No, zaradi tega je treba še enkrat uh, svetu priporočiti, da naj ve, kakšna je pristojnost komisije in da naj se zaveda, da ne more svet, eh, predsednik sveta reči, 16 držav članic je prisotnih, torej lahko sklepamo, no, svet ne more tako delati in mora vedeti, kakšna je njegova vloga, namreč olajšati odnose med institucijami. Ne more nek eh, predsednik sveta reči, ja, tokrat lahko eh, polnopravno sklepamo, Treba ga je spomniti na njegov mandat, na njegove pristojnosti. Treba ga je spomniti na to, da ne gre na svetu samo neke vrste prijateljske izmenjave mnen in eh, ne more nam generalni sekretar sveta edini obljubljati, da bo svet pač svoje dožnosti že izpolnil. Morajo vedeti, da obstaja še ena institucija, ki je pristojna za to sodelovanje. To jim je treba jasno in glasno povedati. Hvala. Vsekakor mislim, da bi bilo dobro, če postopek razrešnice ne izkoristimo za, kot vzvod za razreševanje vseh ostalih eh, vprašanj. Pri postopku dejanja razrešnice smo vseeno majhen korak naprej naredili. Je kdo iz sveta tukaj, ki bi želel kaj reči? Ne. No, sem hotela vse vprašati, čeprav nisem pričakovala, da so tukaj. Poročevalec Vali, izvolite še enkrat. Najlepša hvala vsem poročevalcem v senci in vsem govornikom. Torej, ugotovili smo, da se na nek način bližamo a, eh, razrešitvi te dileme, ampak veliko dela nas vseeno še čaka. Poskusiti moramo še naprej iskati rešitev in pri tem ohranjati dobre stike s svetom. Na ta način bomo lahko delali korake naprej, kot je to a, eh, za včerajšnji sestanek že rekla predsednica odbora. Sam se strinjam s kolego Klincem, ko gre za našo zaskrbljenost. Povdarja, da gre za leto 2016, za katero dajemo razrešnico in tukaj je treba narediti nek pozitivni korak naprej. Potem, če so še kakšne vprašanja, bom vsekakor lahko vam posredoval eh, odgovore. V smislu kompromisa bom delal še naprej na tem. Hvala. Sedaj smo pri četrti točki dnevnega reda kolega Celer, ne vem, ga še ni tukaj. Ne, ne, nista few minutes, so viel Zeit hat. Ne, ne bomo čakali nekaj minut. Pojdimo na peto točko dnevnega reda. Černobil, jedrska varnost in sredstva EU. Pozdravljam gospoda Slovaka, ki je prišel k nam. To je tematika, ki smo jo v zvezi z Ignalino že načeli. Takrat smo ugotovili, da se nikoli še nismo pogovarjali o tem, kaj se dogaja v Černobilu in okoli Černobila z evropskimi finančnimi sredstvi in ali naj odobrimo še v prihodnosti porabo finančnih sredstev. Hvala, da ste prišli sem. Prosim, če nam poveste kaj več, gospod Novak, o Černobilu. Gospod Ormelen je tukaj v imenu generalnega direktorata in tudi njej bi bili hvaležni, če bi nam kaj povedali o porabi finančnih sredstev Evropske unije na področju jedrske varnosti. Gospod Novak, izvolite. Najlepša hvala za povabilo in za priložnost, da spregovorim o pred tem zelo pomembnim odborom banka, Evropska banka za obnovo in razvoj je bila vse čas vključena v tem postopku. Vaš odbor ve o tem veliko, sledili ste programu razgradnje v Bolgariji, v Litvi in v, na Slovaškem. In ta kratka predstavitev se bo predvsem osredotočila na druge projekte, ki jih je financirala naša banka. Poskušal bom te projekte predstaviti v kontekstu velikega, pomembnega vprašanja jedrske varnosti Evropske unije in njenih sosed. Naprej, prosim. Skodovinsko gledano je vse začelo v letu 1986, ko je prišlo do nesreče v Černobilu. Leta po tej nesreči je mednarodna vprašanja skupnost poskušala najti pravi odgovor na izzive in nevarnosti, ki jih predstavljajo tvegani reaktorji v Evropski uniji in v njeni soseščini, pa tudi uh, o tveganjih, ki jih prinaša Črnobil sam. Leta 1992 je skupina G7 se sestala na vrhu z Evropsko unijo v Münchnu. Sprejeli so akcijski načrt za izboljšanje jedrske varnosti v vzhodnji Evropi in v državah nekdanje Sovjetske zveze. Evropska unija je vzpostavila inštrument za jedrsko varnost takrat in to, kar je pomembno za nas, komisija, tako kot G7 skupina, je zaprosila banko, da vzpostavi nek nov program in poseben račun za jedrsko varnost. Ključna prednost eh, tega računa, na katerem so se zbirala namenska sredstva, je bila izvajati kratkoročne varnostne izboljšave visoko tveganih reaktorjev v celi vrsti držav. To naj bi pripeljalo do zgodnjega zapiranja teh jedrskih elektrarn. Takrat so politiki menili, da bomo to uspeli narediti v nekaj letih, ampak naše izkušnje kažejo, da je to potovanje trajalo precej dlje. Na kratko bomo šli skozi ključne korake na tem dolgem potovanju. Sam vam jih bom predstavil. Torej, Katere so uh, sredstva, s katerimi EBRD upravlja? Najprej poseben um, račun za jedrsko varnost, uh, sedem jih je, ko gre za Černobil. O Černobilu bom še nekaj več spregovoril kasneje. En program, ki ga je Evropska komisija odobrila, in tukaj gre za visoka finančna sredstva, gre za partnerstvo z Rusijo na področju razgradnje in na ta način smo lahko se soočili s celo vrsto tveganj zaradi jedrskih podmornic, ki jih je imela Rusija. Omenil sem že pobudo Evropske komisije, gre za poseben račun za Srednjo Azijo, ta se odpira v tem trenutku. No, nasplošno povedano, prispevki eh, komisije v te sklade so bili večji kot 5 milijard evrov. To je prišlo iz različnih finančnih sredstev Evropske unije, potem sredstev različnih vlad, zlasti G7 skupine in iz eh, finančnih sredstev EBRD. Približno 2,5 milijard od teh 5 milijard je prispevala Evropska unija, okoli 2 milijardi od tega bodo, bosta namenjeni razgradni. O tem bom nekaj več govoril kasneje. Tale zelo nepregleden diagram, za katerega se opravičujem, kaže model upravljanja sredstev EBRD in kako nasplošno uporabljamo naš pristop za vsa finančna sredstva. Ključne elemente bom samo tukaj povdaril, ker so pomembni za vaše delo. Ključno vlogo igrajo vlade donatorjev. Brez tega, teh finančnih sredstev, ne bi mogli delati tako, kot je treba. In tukaj je zelo transparentno sodelovanje med vladami in EBRD. EBRD eh, ni tukaj upravni organ, temveč samo izvaja politiko vlad. To sodelovanje se oblikuje skozi redna srečanja med banko in eh, vladami donator, pa tudi bilateralne stike imamo stalno z našimi ključnimi donatorji. Nekaj predstavnikov teh donatorjev je tukaj danes kar zadeva Černobil, smo ustanovili posebno skupino G7 EU in EBRD, ki se je v zadnjih sedmih, osmih letih sestala več kot 50 krat. Torej, transparentnost je ključni element. Potem, če si ogledamo finančno upravljanje oziroma upravljanje finančnih sredstev, EBRD tukaj uporablja tako imenovan konzervativen pristop pri upravljanju s sredstvi. Tako kot z lastnimi sredstvi upravljamo tudi s sredstvi Evropske unije. In ta model je dosedaj že prinesel okoli 200 milijonov evrov obresti, ki jih seveda pripišemo Eh, finančnim sredstvem, ki so na voljo. No, zaradi eh, negativne obrestne mere v zadnjih letih seveda te obresti niso več eh, zapadle v tako visoki meri. Tretji ključni element je ta, da gre denar neposredno do izvajalcev. Države, njihove inštitucije nikoli ne dobijo tega denarja, torej izvajalci in to je pomemben element ki zagotavlja, da vaš denar nadzorujemo dobro. Po drugi strani pa smo zagotovili zelo strogi nadzor upravljanja in tehničnih postopkov ter javnih naročil na tem področju. To je seveda težje, kakor upravljati s finančnimi sredstvi. Zakaj? Zato, ker delamo na projektih, od katerih so mnogi enkratni na tem področju. Institucionalno okolje tukaj ni ravno idealno razvito. No, ena od posledic oziroma rezultatov, na katerega sem zlasti ponosen, je naslednji. Skoraj da 500 milijard pogodb smo podpisali v v okviru javnih naročil in zagotovili smo nedotakljivost, popolno integriteto javnih naročil v tem postopku. Sedaj pa na kratko nekaj teh programov, da boste videli, zakaj gre. Severno na razsežnost eh, okoljskega partnerstva z Rusijo, to je velik izziv, gre za rusko oziroma bivšo sovjetsko floto v severnem Atlantiku, to je še velik eh, problem. Ključni cilj tega programa je pospešiti zmanjšanje nevarnosti za okolje v tej regiji. Zaradi veliko potrošenega eh, radioaktivnega materijala, ki se nahaja po vsem Atlantiku. Z ruskimi oblastmi in z donatorkami smo pripravili leta 2007 splošni strateški načrt. Tukaj gre za tri dodatne projekte poleg majhnih. Zaliv Andrejev, to je opuščena vojaška baza, kjer je več kot 20 tisoč nekdanjih podmornic, ki naj, uh, kjer gre za uh, radioaktivno gorivo, ki naj bi se shranilo za 40 let. No, to je bil dogovor v 90-ih letih in teh 40 let se skoraj da končuje. Tole je videti idilična slika, ampak ta velika ladja, to ladjo vlečeta dva vlačilca. In v, na tej ladji je ogromno tekočega goriva, in v Murmansku je bila ta ladja privezana dolgo časa. Vam bom kasneje povedal, kako daleč smo prišli s tem projektom. Potem imamo nekatere druge oblike, to, so, eh, to je sodelovanje na področju jedrskih eh, podmornic. Tole podmornico je Rusija hitro vzela iz uporabe in vanjo so naložili odpadni eh, nuklearni eh, material, gre za uran, ki je primeren za pripravo oziroma izdelovanje orožja. In potem še ena idilična fotografija, to je ladja, ki je vsega, ki je v Andrejeva zalivu junija lani naložila porabljeno iransko, uh, uransko gorivo. Kaj je problem? V zalivu Andrejeva gre za zelo dober primer, kako eh, multilateralne finančna sredstva in bilateralno pomoč lahko izkoristimo za doseganje dobrih rezultatov. To je bil italijanski bilateralni program, tukaj je tudi komisija skupaj z Norveško prispevala v tem eh, skladu. No, pa začnimo s zgodbo Černobila. Po nesreči so desetletje porabili za iskanje rešitev, kako nekaj rešiti ta problem, so se spraševali deset let. Ključni trenutek je bil, ko so sprejeli v G7 in EU leta 96 odločitev za tako imenovan Shelter Implementation načrt. S tem se je začel program. Leta 97 je banka dobila prošnjo G7 in komisije, da vzpostavi posebni sklad za Černobil in izvajanje se je začelo leta 1998. Torej, program se je začel v tem le trenutku, to je situacija takoj po nesreči. Kaj smo podedovali? To smo podedovali še deset let po nesreči nesreči v Černobilu naprej. Naslednje je bilo posebna zgradba kot eh, za zaščito tega objekta od leta 86 do 98 je trajalo. Gre za tone in tone Uran, eh, torej Urana, Plutonija, ki so se nahajale še vedno v tej zgradbi. In javnost, mislim, da je bila, imela prav, ko se je bala, da bi vse skupaj se lahko sesulo ali da bi lahko prišlo do še ene jedrske eksplozije. In priče iz tega obdobja so mi povedale, da je celo politbiro do leta 1989, ko se je začel Eh, ko smo spoznali kitajski sindrom, da se ne more ničesar zgoditi. Ampak to ni držalo. Torej, takole smo začeli. Če hočete razumeti program, je treba vedeti vsaj temelj o, eh, o tem načrtu za zaščito. Načrt je pripravila skupina strokovnjakov, financirali so jo iz sredstev Evropske unije, določa cilje jedrske varnosti, definira programske odločitve, opisuje tudi logiko in način doseganja odločitev. Ampak ta načrt ne ponuja nobenih rešitev, kar zadeva konstrukcijo, ne eh, ponuja nobenih zakonodajnih zahtev, ničesar ne govori o institucionalnem okolju in o infrastrukturi okoli tega kraja. Obseg, stroški in terminski načrt tudi ni bil definiral. Po raziskavah, po inženirskih eh, eh, raziskavah bi naj to sprejeli. Ko sem sam prišel v EBRD, smo ta program morali, ta program morali na novo definirati. Povedali so mi, da je bil ta projekt najbolj tvegan, kar si jih človek sploh lahko predstavlja. Prvo obdobje tega projekta je bilo namenjeno ustvarjanju eh, pogojev za izvajanje načrta in potem po drugi strani iskanju nove eh, rešitve stabilizacije, zaščita, strategije za odstranjevanje potrošenega eh, radioaktivnega materijala in tako naprej. To je bilo zelo težko obdobje. Veliko ovir smo morali premagati, preden so bile sprejete te odločitve. Nekaj konfliktov je bilo, utemeljenih, znanstvenih, eh, inženirskih, no, nekaj konfliktov pa je bilo bolj političnih in verjetno eh, posledica interesov različnih eh, industrijskih sektorjev. Ampak konceptualne rešitve smo vseeno lahko sprejeli, ki, ko bo, bomo videli, so bile dobre. Leta 2004 smo imeli pogoje za začetek dela na, tem denar, na tej nevarni lokaciji, stabilizacijo, stabilizacijo zaščitnega bloka smo začeli in nov koncept eh, zaščite smo pripravili. Torej, takole je bil videti ta zaščitni sloj po stabilizaciji lokacije in mislim, da to že daje nekaj upanja, da smo vsaj za faktor 100 zmanjšali možnost sesutja. Next challenge was the Potem pa je tu naslednji izziv, nova varna zaščita. Tisti, ki ste pozorno spremljali to predstavitev, ste videli, da sem z leta 2004 preskočil na 2007. Namreč eh, potrebovali smo tri leta, zato da je potekal postopek javnega naročila, ampak to je spet druga zgodba. Ključni meniki tukaj, kot lahko vidite, vodijo do točke, ki upam, da jo bomo dosegli do decembra letos, in tu je izučitev v Ukrajini. Samo nekaj fotografij, da boste videli, kako so se zadeve odvijale naprej. 2010, 2011, tu smo imeli še vedno opraviti z močno kontaminiranim območjem. In eh, vidite tukaj, da je šlo za zgradbo eh, loka, ki je potekala na 350 metrih razdalje od samega objekta zaščite, kjer je bilo tveganje še vedno visoko. In tudi z tega je bilo treba ustraliti več kot 100 metrih, tisoč kubičnih metrov kontaminiranih materijalov. Naslednje, tu se je začelo že sestavljanje, naslednje. In tukaj leta 2016 vidite to zgradbo, ki je široka 260 metrov, 150 dolga in več kot 110 metrov visoka, je bila že pripravljena, tako da smo jo preprosto pomaknili čez to zaščitno stavbo. No, in tukaj lahko vidite sliko, ki je dokaj nova, izvaja letos in upam, da bomo po preizkusni fazi dočakali zaključek v mesecu decembru. Potem je pa tu še drugi objekt v Černobilu, ki je pogosto zasenčen zaradi ostalih, je skladišče za uporabljena goriva. In tu gre za več kot 20 tisoč sklopov uporabljenega goriva, ki se zaenkrat hranijo še v neustreznem skladišču. To je tudi potrebovalo posebno zaščito to je ključnega pomena in stalo bo okrog 400 milijonov. Naš cilj pa je zaključiti vse priprave, da bodo lahko postopki nadaljevali z običajnim delom predelave v decembru letos. Žal pa je bilo težko najti eh, vse te tehnične rešitve, tako da smo projekt iz leta 2007 praktično morali ponoviti. No, takole je videti ta zadeva. Naslednja slika v teh eh, se bodo hranili dvoplastni zabojniki, v katerih se hrani porabljeno gorivo. Naslednje. Na kratko naj razložim, kako se financirajo ti projekti. Ta osnovni načrt v okroglih številkah bo stal približno 2,1 milijarde evrov, od tega nova zaščita predstavlja 1,5 milijarde, drugi projekti, ki so se financirali v tem programu, pa približno 600 milijonov. Načrt za izvedbo zaščite se je financiral iz dveh skladov. Prvi je ta sklad za črnobilsko zaščito, drugi pa je posebni namenski sklad oziroma sredstva, ki so bila posebej namenjena temu v okviru IBRD in to je bil poseben sporazum, ki je bil podpisan, tako da je EBRD v bistvu največji donator, ki je prispeval 498 milijonov evrov in to prihaja iz neto prihodka banke. Podobno tukaj velja za NSA, to je vsega, skladiščni objekt v grobem okrog 550 do 570 milijonov evrov. To so tudi financirali donatorji in tudi EBRD. Naslednji prikaz. Tu sem pripravil to preglednico zaradi tega, ker menim, da je to dobra razčlemba. In eh, v nasprotju z drugimi skladi mednarodne narave tukaj vidimo, smo prispevali 98 odstotkov celotnih zneskov eh, iz evropskega proračuna. Tu vidite, da je šlo za manj kot 20 odstotkov zneskov celotnega zneska. Pravzaprav moram izpostaviti, da je ena od ulog komisije bila res zelo dobro opravljena in sicer pridobivanje sredstev za ta projekt. In ravno zaradi te vloge, ki jo je komisija zelo dobro odigrala, imamo take rezultate, da so dejansko evropski skladi bili povišani do neverjetnih višin in so prispevali zelo veliko, lahko rečem, eh, in ob vseh drugih prizadevanjih, tudi EBRD in drugih donatorjev, smo dosegli velik uspeh. In eh, prav tako. Dotečene obrezi, na tečene obresti so tudi prispevali veliko, ta podatek vidite tu spodaj. In če hočete zastaviti kakšno konkretno vprašanje, lahko gledate tukaj teh 45 milijonov, kjer piše ADR drugo, to je morda zanimivo za koga, to so sredstva, ki so sredstva, ki smo jih prejeli od pogodbenika, ki ni dobro izvedel svojih obveznosti in je moral potem to izplačati. Naslednji prikaz. Nekaj bi še rad povedal o dosežkih teh skladov. Nisem sicer v uh, eh, hotel preveč govoriti o mednarodnem skladu za razgradnjo, ampak če pogledam takole nazaj eh, na točko, ko smo začeli leta 2001, pravzaprav vse, kar smo tam našli, je bilo nasprotju z dobro prakso. Nismo imeli nobenih pravih, pogojev za ustrezni program razgradnje in ni bilo nikakršne strategije, nobenih konkretnih načrtov za razgradnjo, nobenega nacionalnega financiranja, nobenega pravega znanja in tudi eh, jedrski inventar ni bil znan in tudi uh, regulatorni okviri so bili nezadostni je pa seveda obstajal zelo močen odpor, lahko bi rekel, podtaljni odpor proti zapiranju. In to je trajalo vse do zadnjega trenutka, ko se je objekt zaprl. To so bili zgodovinsko težavni časi, ampak če to pogledam takole retrospektivno, sem izjemno srečen. Zaprli smo osem visoko tveganih jedrskih reaktorjev v načrtovanem času in tudi to je bilo vse skupaj razgrajeno, razstavljeno in eh, to do take faze, da sploh ni možno več niti teoretično razmišljati o ponovnem zagonu jedrske elektrarne. Potem infrastruktura je bila večinoma že postavljena, le nekaj elementov je še v delu in še zlasti sem zadovoljen, ker vam lahko povem, da sem bil prejšnji teden v Bolgariji, kjer sem bil lahko priča končnim preizkusom objekta za topljenje plazme. To je bilo tako kontroverzno pred petimi do šestimi leti, ko smo o tem razpravljali po vsod, tudi v tem odboru. Rezultati pa so vendarle različni, fantastični, dosegli smo res eh, neverjetne rezultate in lahko rečem, da je smo 81-krat zmanjšali celoten obseg jedrskih odpadkov. To je naravnost fenomenalno in to pomeni tudi ustrezno rešitev tudi za dolgoročno hranjenje odpadkov. Potem še nekaj pomembnih eh, zadev. V reaktorjih ni več jedrskega goriva in gospa Gresle je to tudi že videla na lastne oči. Eh, videli ste lahko, da so bila določena dela zaključena celo 15 mesecev pred rokom. Tisto, kar me pa še zlasti veseli v teh težavnih pogojih, pa je, da imamo sedaj zelo močno razvit to organizacijo razgradne, končno vemo, kaj delamo in kako bomo to počeli. Ljudje, ki delajo na tem, so predani svojim nalogam, obstaja tudi veliko oblik eh, nadzora, ki je že vzpostavljen, vse skupaj je zelo pozitivno. Seveda, izzivi še ostajajo in eh, delo ni zaključeno. Preden se bo vse to razstavilo, demontiralo, varno shranilo, ne moremo reči, da ta naša dediščina ne bo več predstavljala grožnje in tveganja za naše prebivalstvo. Ampak upam, da se bo z nadaljevanjem tega dobrega sodelovanja eh, med eh, Evropsko unijo in državami prejemnicami tudi naša uspešna pot nadaljevala. Zelo na kratko še tole. Imeli smo res dobre rezultate, veliko smo napredovali, videli ste tudi fotografije in tu gre tudi za uspeh, kot je bila naprimer tista podmornica, kot vidite, in je vse skupaj že v Majaku, kjer se nadalje razgrajuje zadeva vsega. Nadaljujemo pa tudi z obdelavo porabljenega goriva. Potem Černobil. Prvi veliki uspeh je bil, da smo našli rešitev za ta projekt in jo tudi izvedli. Kot vidite, je bila zaščitna obloga stabilizirana in zadnja faza bi morala biti zaključena, kot sem že dejal, do decembra letos prav tako eh, obravnava vsega porabljenega goriva, ki je trenutno v novih objektih in prav tako upamo, da bo vse skupaj zaključeno v decembru 2018. Naslednji prikaz. A ni naslednjega, torej sem prišel do konca. Zaključile. Besede so na vrsti. Naj povem naslednje. Skladi Evropske unije so neposredno ali pa posredno v večstranskih skladih močno vplivali in eh, Evropska unija ter njene sosednje države so zaradi tega danes veliko varnejše lahko rečem, bistveno varnejše kot pred 20 leti, kar se tiče jedrske varnosti, seveda. Vedno pa ostaja vprašanje, ali je bil denar davkoplačevalcev učinkovito porabljen. Moje, moj odgovor na to vprašanje je od srca da. In to lahko tudi utemeljim. Ampak konec koncev, ali smo lahko kadarkoli samozadovoljni, kadar gre za vprašanja jedrske varnosti? Lahko rečem, absolutno ne. Namreč poglavitni razlog za nesreče, ki smo jih doslej doživeli, je bila ravno ta samozadovoljnost eh, nad eh, nasplošnim stanjem in neupoštevanje jedrske varnosti. Toliko o tem. Hvala lepa. Und, um, also Hvala lepa, gospod Novak. Veseli me, da smo lahko prisluhnili dobrim novicam. To, kar ste nam predstavili, je name naredilo veliko tis. Pravzaprav gre za dokaz, da Evropska unija odigra številne dobre vloge v svetu in to je, vsaj, eh, in to je ena izmed konkretnih, eh, eden izmed konkretnih dosežkov, o katerem sem zdaj izvedela bistveno več. Hvala za vašo predstavitev. Danes zadnjič nastopate pred našim odborom, potem se boste upokojili, tako da bi izkoristila priložnost, eh, ko imamo zdaj gospoda Novaka tu kot gosta, da ga lahko povprašate tudi o tem, kaj je dosegel v zadnjih 25-30 letih. Sprepričana pa sem, da ste lahko na vse vaše dosežke izjemno ponosni. Gospa Tormalen bo zdaj dobila besedo v imenu komisije in povedala malce več, kaj se dogaja na področju financiranja jedrske varnosti. Izvolite. Uh, Najlepša hvala, predsedujoča, ker ste mi dali besedo. zapravljamo veliko denarja v Ukrajini in kot smo že slišali, je ključnega pomena, da gre za jedrsko varnost, ker se moramo izogniti tudi vnaprej podobnim nesrečam. Glede odpadkov, lahko rečem, da je drugi največji sklop sredstev namenja ravno globalnemu upravljanju z odpadki, kar vključuje tudi Černobil. V Černobilu financiramo tudi socialne projekte za pomoč lokalnemu prebivalstvu, da bo lažje preživelo posledice te nesreče. Naprimer, financirali smo tudi raziskave pri eh, raziskavah raka ščitnice. Prav tako smo lokalnemu prebivalstvu eh, omogočili uživanje zdrave zelenjave in prav tako eh, smo priskrbeli naprave za upepelitev kontaminiranega lesa, tako da je bilo zagotovljeno, da ne bo nobenih nevarnih izpuhov. In nadaljujemo še vedno z investicijami v jedrsko varnost, kot rečeno, na splošno, še zlasti pa krepimo sodelovanje z regulatorji na, jedrski, na področju jedrske energije po celem svetu in še zlasti se koncentriramo še na obravnavo smeti odpadkov. Vedno smo veseli, če nam navedete še številke, zneske, ki ste jih do zdaj vložili in tudi zneske, ki jih boste vložili v prihodnje v takšne projekte. Sicer nimam pred sabo novega večletnega finančnega okvira, ampak če bi nam lahko povedali kaj več o tem, kaj se je zgodilo do sedaj in kaj načrtujete, bomo zelo veseli. Uh, Lahko vam povem, kaj smo zapravili eh, v tem skladu za zaščito in tudi za jedrsko varnost. Od gospoda Novaka smo že slišali, 230 milijonov evrov smo zapravili za zaščito, 55 za varnost, novi večletni finančni okvir pa predvideva 300 milijonov evrov evrov, vendar tu ne gre samo za Ukrajino, temveč kot sem prej povedala globalno, torej po vsem svetu, gre predvsem za vprašanje varnosti in tudi varnostnih zahtev. Eh, seveda pa Evropska komisija vedno upošteva izpolnitev določenih meril, posebnih kriterijev, eh, ki jih je treba izpolniti, zato da se prejmejo sredstva poseben eh, instrument za jedrsko varnost bo namenjen temu v novih večletnih finančnih okvirih in kot rečeno vsi skupaj pomeni 300 milijonov evrov. Ja, hvala, potem pa je tu še Ignalina, tako da so to vse delni zneski. 55 milijonov ste omenjali za nadaljo obnovo, eh, kar je še predvideno in verjetno bo del tega namenjen tudi Ignalini. program. No, Ignalina se financira iz sosedske politike. Kako pa poteka to jedrsko sodelovanje v okviru DEVKO? So tu še kakšni zgodovinski razlogi, ki se skrivajo za tem? Kolikor sem informirana, je to uh, edina možna rešitev, edino, kamor smo lahko vključili, ne sodi v druge postavke. Uh, skratka, tega nismo mogli umestiti v DJ Energija, ker gre za vprašanje jedrske varnosti in ker sodelujemo tudi s tretjimi državami, je to veliko bolj zapleteno, sodi delno tudi v razvojno pomoč. Ravno zaradi tega smo to tako uvrstili. Ja, die eine Hand kümmert sich um die, ähm, Eh, ena stran skrbi za promocijo jedrske energije, druga pa za eh, popravne ukrepe, tako rekoč, oziroma zaščito. Odlično. Prav. Mislim, da nihče ne prosi. Aha, ne. Uh, gospa Kanbah prosi za besedo, izvolite. Ja, zuerst einmal möchte ich mich ganz najprej najlepša hvala za predstavitev. To je res kompleksna tema in da ste jo tako celovito in razumljivo predstavili, je gotovo dosežek. Po eni strani sem pretresena zaradi prizorov, ki smo jih videli danes, ker eh, se to že vse pravzaprav skriva v podzavesti. Odbor za proračunski nadzor sicer ni odbor, ki se ukvarja s tem, kako se posod po svetu pridobiva energija, to ni naša glavna naloga. Ampak ko vidimo, kako pridobivanje energije lahko poteka samo po sebi in da to včasih eh, pravzaprav predstavlja nevarnost, ki se je ne da vedno obvladati, je to pretresljivo. Povedali ste, za eh, kolikšen faktor ste zmanjšali nevarnost in zato smo vam seveda hvaležni. Ampak, ko si pa potem pogledamo sredstva, ki jih je treba za to nameniti, da se je lahko ta nevarnost omejila, ublažila. In če bi vsa ta sredstva lahko porabili za to, da bi vlagali v alternativne vire energije, mislim, da bi lahko bolj poskrbeli za varnost državljanov in tudi za zaposlovanje. Res bi me zanimalo, kako bi lahko s vsemi temi milijoni, ki smo jih zdaj porabili za takšne ukrepe, lahko izboljšali zaposlovanje, naprimer to so drage inženirske storitve, ampak ne zagotovijo pa kaj veliko, kar se tiče zaposlovanja. Tako da, kar se tiče pridobivanja energije in uh, upravljanja z energetskimi odpadki, se mi zdi, da je zaposlovanje ena od vrednot oziroma prednosti, ki jo tudi moramo hraniti v mislih, ko uh, imamo takšne razprave. Gospod Novak bi kar tako odgovorili. Ni mikrofona. Uh, Hvala za vaše prijazne besede o moji predstavitvi ampak eh, odprli ste teme, ki so zelo pomembne, vendar nekatere presegajo moj mandat. In EBRD je edina taka večplastna mednarodna razvojna banka ali finančna ustanova, če lahko tako rečem, ki se vsega, ukvarja z jedrsko varnostjo in je zato tudi pristojna. In potem je treba odgovoriti pogosto na vprašanja, kot je kakšno stališče banke ali je za ali proti jedrski energiji. Torej, vedno lahko rečem, nismo ne za ne proti, smo za jedrsko varnost in to velja povsod, tako v Fukushimi kot v Černobilu. In glede samih eh, zaposlitev in industrijskih učinkov tega projekta, pa lahko rečem, prej sem že omenil objekt za plazmo v predstavitvi. To je panevropski projekt, ki je dejansko ustvaril nove inovativne tehnologije, kar eh, v bistvu prihaja iz najmanj šestih držav članic Evropske unije. Nova varna zaščita v Černobilu je povsem enkratna tehnična rešitev, povsem nov tehnološki projekt, ki je združeval eh, tako znanstvene ustanove kot vojne strokovnjake, industrijo iz vse Evrope in tudi iz celega sveta. Samo en primer vam lahko povem, čeprav bi jih lahko povedal veliko več. Naprimer, membrane, ki pokrivajo to, ta nov zaščitni objekt, so oblikovane v bistvu tako, da vsebujejo veliko povsem nasprotujočih si zahtev, tako glede eh, trdnosti, elastičnosti in številnih drugih tehničnih zahtev in eh, potem je bilo težko najti material za to. Eh, našel pa se je pri francoskih vojnih strokovnjakih, ki uporabljajo ta material za zatesnitev torpedov. To je torej naš izziv in tako imamo še vedno uh, veliko ljudi, ki se ukvarjajo s tem na lokaciji sami, več kot 2000 bilo, pa jih je veliko, veliko več na začetku. Gospa Alessandr. Sí. Eh, yo también quería unirme a, digamos, a la felicitación. Da, hvala lepa. Eh, vse čestitke gospodu Novaku za dobro opravljeno delo in veseli smo pozitivnih rezultatov pri tako zapleteni nalogi. Pogosto se rabreč te zadeve preveč poenostavljeno predstavljajo in če govorimo o financiranju in jedrski energiji, vemo, da so zadeve zapletene in da je treba vsega, misliti tudi na jedrsko varnost, varnost v smislu goriva in vseh kontaminiranih snovi. Tu gre pogosto za zelo zapletene procese, eh, vendar niso vse stvari tako negativne, kot jih nekateri razumejo. Jedrska energija se uporablja tudi pri zdravljenju rakastih eh, obolenj in Bog ve, kaj se bo še zgodilo v prihodnosti. Mislim pa, da se moramo predvsem osredotočiti tudi na postopke fuzije in energije, ki jo lahko tako pridobimo. Nas pa zanima vidik izvajanja proračuna na področju jedrske razgradnje in spremljanja tega postopka, glede na to, da nas najbolj skrbijo ravno jedrski odpadki, eh, je pa jasno, da imajo vsa goriva svoje pomankljivosti, tudi fosilna goriva, vsaka energija ima neke slabe lastnosti in vse je treba nadzirati. Upoštevati pa je treba tudi učinek na okolje in pokrajino kot tako. Zato je pomembno, da smo dovolj jasno seznanjeni s temi zadevami, še zlasti, kadar razmišljamo o tem, kaj storiti v prihodnje, kako bomo predstavili evropskim sodržavljanom, na kakšen način se porabljajo vsa ta sredstva. Ne gre samo za neke visokoleteče načrte in grobe prikaze financiranja. Potrebujemo tudi podrobne podatke in s tem moramo seznaniti naše državljane. Opa, kolegi Bačitis, pite. Kolega Bačitis. Ačiū gerbiamą pirmininkę. Taip pat naudodamas progą noriu. Hvala, gospa predsedujoča. Rad bi izrabil to priložnost, zato da zaželim veliko uspeha gospodu Novaku in prepričan sem, da ste zelo dobro uporabili svoj čas in energijo. Glede Ingaline, tam se soočamo številnimi težavami in moramo biti pošteni, kadar govorimo o teh težavah, ker je to povzročilo tudi veliko zanimanja drugod, ne le v našem odboru. E, ljudje bi radi vedeli, kako se porablja vsta denar in e, sam sem sicer podpiral jedrsko energijo pred leti, ampak potem, ko sem obiskal e, tri do štiri krat jedrske elektrarne in ko sem videl, kako vsega, težko je izpeljati in nadzirati te procese, ter koliko vse skupaj stane, bi res rad zaprosil komisijo za oceno vsega tega, koliko sploh imamo jedrskih reaktorjev v Evropski uniji in koliko bo njihovo vzdrževanje in varno delovanje stalo v prihodnje. Morda bi bilo treba uh, vse pravilno izračunati, ker Ingalina recimo bi morala prenehati z delovanjem eh, do leta 2020 ali 2024 in vendarle vemo, da celoten postopek razgradnje ne bo zaključen niti do leta 2040. Jedrska energija se sicer promovira kot zelo poceni in čista energija, vendar ter sem ponavadi ne uštejemo vseh stroškov obdelave odpadkov, in to pa so neizogibni stroški. In zaradi tega, naj povem, sicer ne bom dolgovezil, pa vendarle pripričan sem, da bo v prihodnje še nadalje treba podpirati jedrsko energijo, ampak pri stroških ušteti tudi stroške energije razgradnje in varnosti. Jedrski reaktori morajo biti jasno preučeni, preden jih postavimo in videti, ali se v končni fazi izplačajo. Najlepša hvala in veliko uspeha vam želim. Gospod Novak. Thank you very much. Uh, Najlepša hvala. Na različne načine lahko razmišljamo o vaših izjavah. Res je, v primeru Galine smo imeli določeno obdobje hudih težav in ta odbor je bil močno vključen v dogajanje. In eh, nikakor eh, se od aprila, od aprilskega obiska zadeve niso upočasile, kar lahko potrdi tudi gospa Gresle. Glede vsega vključevanja banke v ta projekt, pa bi rad povedal, da je ne glede na zamudo, v letih 2009 do 2013 in sedaj vam ne bi podrobno obrazložil, obrazložil razlogo za to. Skratka, v tem obdobju je prišlo do številnih sprememb pri upravljanju, tudi na politični ravni in uspelo nam je izdelati procese med pogodbeniki in komercialne postopke dodelati do te uh, faze, da ne bo nobenega zvišanja stroškov, ne sprašujte me zakaj, ampak zaradi te zamude ne bo nobenih dodatnih stroškov. Pri teh dveh projektih eh, pa lahko rečem, da je šlo za ocene izpred desetih let, tako da sem sedaj zelo zadovoljen. Pri Ignalini je največji problem vsega, reaktor, to je grafitni reaktor, ki sicer ni edini tak v svetu, to je uh, projekt, ki izvira iz eh, Francije in nihče zaenkrat še ni znašel najučinkovitejšega načina, kako se potem lotiti to vrstih reaktorjev pri razgradnji. In eh, vse te študije so bile upravljene že pred dolgim časom, sem pa vesel, da se dejansko združuje znanje vseh podjetij, ki so bila vključena v to in upamo, da bodo iznašli skupno rešitev. To je edini smotrni pristop k reševanju tega problema in eh, to vključuje seveda tudi vsega, interes držav, kot so Španija in Francija, kjer imajo veliko takih grafitnih reaktorjev. Glede financiranja imate pa popolnoma prav. Treba je ovrednotiti tudi stroške razgradnje in varnosti, ki jih je treba vključiti v izračune ob sprejemanju takih projektov za gradnjo reaktorjev. Hvala lepa. Ja. Eh, ja, toliko smole je bilo pri Ignalini, da je bilo treba elektrarno zelo hitro zapreti, da bo to gotovo prava stvar. Tako, hvala vsem, vse dobro, eh, veliko zdravja vam želim, tudi ko se boste upokojili, seveda, ampak eh, z eno nogo boste kar nekaj časa vredno še ostali v projektu, ker imate toliko strokovnega znanja. Vedno so bile naše razprave zelo suverene, dolgo časa smo sodelovali, obiskali smo vse tri reaktorje, zato se vam res iskreno zahvaljujem. Sama osebno sem vedno odšla z naših srečanj z ogromno dodatnimi informacijami, tako da res hvala za vse delo, ki ste ga upravili in res vse, vse dobro. Eh, veliko zdravja vam želim. Tako, zdaj smo prišli do konca te točke na dnevnem redu in na vrsti bo kolega Celer. Ja, že prej so rekli, da je na poti. Also, dann, um, mal no, zdaj pa res najbolje, eh, da. Mm ne čakamo več, šli bomo na šesto točko na dnevnem redu, posebno poročilo Evropskega računskega sodišča, podpora EU za produktivne naložbe v podjetja, večji povdarek je treba namniti trajnosti. To je naslov, poročevalec je eh, kolega Pirinski. Prisluhnili pa bomo predstavitvi posebnega poročila pristojnega člana Evropskega računskega sodišča, gospoda Balka. Izvolite. Good morning, madam chair, Mr. Reporter, ladies. Hvala lepa, lepo pozdravljeni vsi skupaj. V letih 2000 in do 2013 je Evropska unija namenila več kot 75 milijard evrov v produktivna podjetja, predvsem mala in srednja podjetja. Trajnost je bila poglavitni vidik in to naj bi imelo pomemben učinek na uporabnike sredstv. Ampak glede na študijo Evropskega parlamenta, eh, tudi v vašem odboru leta 2013, eh, javni sektor pravzaprav sploh ni bil tako zainteresiran za strukturne kohezijske sklade v smislu trajnosti in posledično Eh, nimamo dovolj eh, podatkov ravno o vidiku trajnosti, eh, predvsem v zvezi s sredstvi iz sklada za regionalni razvoj in razvoj podeželja. Tu je bilo nekaj odprijemljivih razlogov in rezultatov, ki smo jih uspeli opredeliti in ob pregledu sredstv Eh, porabljenih sredstev, smo ugotovili, da je trajnost pomembna, ker kaže na dolgoročne eh, koristi tudi po zaključku projektov. Prednosti eh, teh projektov so tudi v izboljšanju proizvodnje projektov, učinkovitosti, konkurenčnosti, razvoju podjetništva in tudi podpori inovativnosti. Dolgoročne prednosti ima od tega tudi regija, ki ji ta sredstva namenimo. In eh, lahko rečemo, da so trajnostni učinki pravzaprav veliko širši od samih oskogledanih rezultatov ali proizvodov, ter to pravzaprav lahko izmerimo v jasnih eh, pojmih, ampak trajnostni učinki so še veliko širši. V Avstriji in na Češkem je bilo veliko takih projektov prav tako v Nemčiji, Italiji in na Poljskem. V prvem delu tega poročila o pregledu Eh, kažemo rezultate, v drugem delu pa trajnostne. Rezultati so torej ocenjeni s poudarkom na trajnostnih učinkih v obdobju 5 do 30 let po zaključku podjetja. Pr Veliko projektov pa doslej sploh ni bilo ocenjenih z vidika trajnosti in eh, nasplošno lahko ugotovimo, In eh, zato sedaj dajemo temu večji poudarek že od faze upravljanja sredstvi. In Projekti, ki smo jih pregledali, so bili v glavnem uspešni, le v enem primeru objekt ni bil operativen. V večini primerov, in teh pa je bilo 31, so bili rezultati eh, očitni, eh, Tudi v času našega pregleda oziroma revizije v devetih primerih se to niso uporabljali, so se uporabljali delno ali pa so bili že zamenjani z drugačno opremo po eh, zaključku roka trajanja. Torej šlo za upravičene razloge, eh, tako da je prišlo recimo do zamenjave strojnjev, strojnih elementov ali eh, informacijske tehnologije, bodi si zaradi obrabe, bodi si zaradi zastaranja, amortizacije in tako naprej, bodi si zaradi razplošno napredka na tem področju. Po eh, uradnem roku trajanja pa so večinoma še obstajali rezultati, ki so imeli trajnostni učinek, vendar tega praviloma nismo mogli v celoti pravilno vrednotiti, ker nismo imeli na voljo dovolj podatkov. Bodi si, da že od začetka niso bili izbrani ali pa je obdobje obveznega hranjenja že bilo poteklo. Vendar je treba pri vsem tem res upoštevati več vidikov, tudi ustvarjanje novih delovnih mest, večja proizvodnost in tako naprej. Pri, pri 8 od 41 projektov nismo ugotovili trajnostnih rezultatov ali pa so leti bili zgolj delno trajnostni. E, to velja za četrtino oziroma 11 projektov od vseh teh devetnajstih primerov, kjer smo ugotovili pomankanje trajnostnih učinkov, so bili razlogi zelo raznoliki, nekateri so vključevali tudi trende na trgu ali pa spremembe nacionalne zakonodaje. Ponekod je šlo za težave pri upravljanju s podjetji samimi. Ponekod eh, pa so bila sredstva zelo smotrno porabljena v prestrukturiranje, spremembo in prilagajanje proizvodnje, kar je eh, zvišalo njihovo proizvodnost in izboljšalo položaj na trgu. Prav tako so se nekateri s tem zvišali tudi zvestobo kupcev. Tako da lahko rečemo, da je veliko podjetij uh, navedlo tudi težave pri dostopanju do sredstev, s katerimi bi lahko oplemenitili lastna sredstva pri razvoju podjetja in proizvodnje. No, glede eh, splošnih pozitivnih učinkov na regije, ki so tako eh, vidni tako na področju zaposlovanja kot varstva okolja in tako naprej, ugotavljamo, da je šlo za koristne projekte. Ugotovili smo, da so bili projekti, ki so bili vsaj do neke mere trajnosti, imeli trajnejši učinek tudi na eh, povečanje ekonomske dejavnosti v regiji, zvišanje eh, zaposlovanja, zmanjšanje onesnaževanja odpadkov in hrupa v okolju. Spraševali smo se potem, eh, kako in zakaj je prišlo do manjših učinkov trajnosti pri določenih projektih. Ponekod, kot smo rekli, so bili razlogi razumljivi in upravičljivi, recimo spremembe, na trgu zakonodaj in tako naprej. Drugod pa je šlo za pomankljivosti pri upravljanju podjetij, za slabe poslovne odločitev, za neupoštevanje eh, dejanskih pogojev na trgu in eh, proizvodnih pogojev in tako naprej. Pogosto je šlo tudi za slabe ocene e, uporabe sredstev, njihove namenskosti in zato je bilo tudi veliko e, projektov, kjer je bilo težko ugotavljati, zakaj je prišlo do neuspešnosti, ker so sredstva bila prejeta v fazi, ko je projekt že tekel in je bilo težko ugotoviti, kakšna bi bila prihodnost tega podjetja, recimo brez evropskih sredstev ali z njimi. Le v enem primeru smo imeli jasno izjavo prejemnika, ki je jasno povedal, da brez prejetih sredstev ne bi mogel uresničiti svojih načrtov. E, Ugot Dovili pa smo, da so v nekaterih primerjih izjavili, da bi lahko eh, prejemniki evropskih sredstev podobne ali enake rezultate dosegli tudi na drugačen način, recimo z najemanjem komercialnih kreditev in podobno. Dejansko pa smo ugotovili, da ponekod evropska sredstva niso imela nikakršnega vpliva da bi bili enaki rezultati doseženi tako ali tako. Ker pa dejansko tu ni bilo nobenih eh, zahtev, da bi se to eh, upoštevalo pri oceni, nismo mogli v zadosti meri upoštevati niti izvajanja korektivnih ukrepov. Glede obdobja do leta 2020 in po letu 2020 bomo tudi izboljšali kriterije pregleda, zato tudi priporočamo, da morajo države članice v prihodnje podpirati trajnostne rezultate pri načrtovanju operativnih programov z večjim osredotočanjem na ugotavljanje in zmanjševanje tveganj, potem da morajo odpraviti boljše analize, tudi analize potreb po javnih skladih. Potem je treba izboljšati postopke izbire, razjasniti merila in upoštevati morbitne izgube, pri tem pa stalno poudarjati trajnost, poročanje in spremljanje ter jasno opredeliti korektivne ukrepe, pri možnem nedoseganju ciljev. Eh, prav tako eh, priporočamo, da je treba imeti jasne postopke razpisov in tudi, da morajo države članice dosledno uporabljati jasne korektivne ukrepe, vključno z vračili sredstev, kjer se projekti ne skladajo z zahtevami zahtevami Evropske unije po trajnosti. Končno pa bo komisija skupaj z državami članicami zagotovila eh, boljšo evalvacijo eh, operativnih programov na ravni Evropske unije na bolj sistematičen eh, način. Najlepša hvala za pozornost, še zlasti hvala gospodu poročevalcu in gospe predsedujoči za vaš entuzijastičen pristop do tega poročila in tudi za vašo podporo pri izdelavi tega dokumenta. Najlepša hvala, gospod Balko. Je, ja, vi ste v samem središču prizadevan EU za gospodarski razvoj, zdaj pa dobi besedo poročevalec, gospod Pirinski. Thank you, madam chair. Hvala, gospa predsednica celoti podpiram vašo oceno, ki ste jo predstavili zdaj. In to, kar ste povedali vi, gospa predsednica, to je res v središču tega, kar želimo doseči. Predvsem, kar se tiče sredstev Evropske unije, ki jih res moramo porabiti v, zato, da dosežemo najboljši možen učinek. Hvala gospodu Balku, njegovim kolegom za pripravo poročila. Eh, že po tej le kratki predstavitvi je povsem jasno, kako naporno delo tiči za tem, eh, kako poglobljene analize so izvedli in do kako koristnih sklepov in priporočil so prišli. Zato je vse delo, ki ste ga upravili, res treba pohvaliti. Kar se tiče produktivnih naložb, moramo vsi se res osredotočiti prav na eh, ta pojem produktivne naložbe. Na, sto, na stotine milijonov evrov se je porabljalo v preteklem programskem obdobju, eh, zato je res treba priznati ulogo teh naložb kot ključnega dejavnika za doseganje rasti trajnostnih delovnih mest, zmanjševanje neenakosti. In produktivne naložbe je res treba razumeti, tako da bomo ustrezno pripravili prihodnji okvir kohezijske politike, parametre, ureditve in tako dosegli uh, eh, nadaljno konvergenco ter ekonomsko in socialno kohezijo. Zaskrbljujoče pa je, ko revizije pokažejo, v več primerjih Da, naložbe, da se za naložbe ni izkazala takšna produktivnost in da ni prišlo do trajnih izboljšav. To pa je vsekakor dokaz vseh pomankljivosti, ki so navedene v poročilu kar se tiče priprave programov, spremljanja in potem še evalvacij na koncu. Zato se mi že zdi pomembno paziti na uredbo o splošnih določbah, tako za tiste programe, ki zdaj vstopajo v svojo zadnjo fazo, kot tudi za tiste, ki se šele razvijajo. Ni torej natančnih formulacij, ki bi zahtevale kriterije za doseganje trajnosti pri rezultatih in učinkih. Če se osredotočamo le na dosežke, torej kako so se sredstva porabila, še ne moremo oceniti, ali so bili ti dosežki tudi trajnostni. zato se mi zdi obžalovanja vredno, da komisija tega ni upoštevala. Pri pripravi programske obdobje 2021 do 2027. Kar se tiče Evropskega sklada za regionalni razvoj, imamo tudi priporočila računskega sodišča, kako naj oblik, se oblikujejo kazalniki za merjenje rezultatov. In to upravičuje naša prizadevanja, da skušamo doseči to, kar priporoča računsko sodišče, tudi kar se tiče malih in srednje velikih podjetij. Seveda moramo biti pozorni prav na ta podjetja, ker se soočajo s številnimi ovirami, predvsem na srednji in dolgi rok. Treba se torej osredotočiti na razvoj takšnih podjetij in tu se mi zdi, smiselno razmisliti o tem, kako izboljšati vidik trajnosti pri malih in srednje velikih podjetjih samih, kako bi se ta morda lahko združevala in paziti je treba tudi na izkušnje iz preteklosti, ki so se izkazale za problematične. Ampak ko razmišljamo o takšnih združevanjih podjetij, to še ne zadostuje. Menim namreč, da bi morale produkt aktivne naložbe biti upete v okvir celovitejše industrijske strategije na ravni EU, ki bi se jo potem moralo prenesti na nacionalno raven prek operativnih programov in partnerskih sporazumov. Šele takrat Če bodo produktivne naložbe, torej del splošnejše sektorske politike, eh, obsežnejše makroekonomske strategije, bodo šele lahko odigrale ulogo, ki bi jo morale. Gospa predsednica, po mojem, moramo pozvati tako komisijo, kot tudi države članice, da storijo vse, kar lahko od sprožitve programov do izvrševanja, spremljanja in posodabljanja, da pri tem odigrajo vlogo, ki jo morajo. Strijam se tudi s sklepi gospoda Balka. Čas, ki ga namenjamo v našem odboru za preučitev teh vprašanj, je zelo dobro utemeljen. Hvala lepa, kolega Novakov. Hvala, gospa predsednica. Nadomeščam poročevalca v senci iz vrsti LS, gospoda Zdehovskega. Hvala gospodu Balku za opravljeno delo pri pripravi posebnega poročila. Hvala tudi gospodu Pirinskemu za vso predanost za in za opravljeno delo. Pomen poročila je predvsem v njegovi horizontalni naravi, ker se ta izraz lahko uporablja splošneje, ko govorimo o programih Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vidik trajnosti je treba povdariti in bolje izpostaviti v celotnem evropskem proračunu. Odgovornost komisije je, da vodi države članice, kako doseči visoke standarde pri upravljanju projektov, ki spoštujejo osnovne zahteve trajnosti, vzdržnosti in dodane vrednosti, ko gre za uporabo evropskih sredstev. Vedno znova opažamo, da prihaja do pomankljivosti pri upravljanju projektov in da je to tudi krivo za Eh, neustrezno porabo evropskih sredstev. Komisija bi morala pripraviti bolj sistematičen pristop, zato da se bodo projekti vodili trajnostno in vzdržno. Pozdravljamo priporočila Evropskega računskega sodišča. Bi pa po mojem mnenju potrebovali ne le smernice, temveč konkreten akcijski načrt. Podpiram to, kar je povedal poročevalec v svojem delovnem dokumentu in povdarjam, da moram posebno pozornost nameniti projektom MSP-jev, da bodo tudi ti trajnostni in vzdržni. Komisija pa bi morala preprečiti podvajanje zahtev, saj je do tega že prihajalo in večje korporacije zaradi tega lahko izkoriščajo sredstva, ki bi bila drugače namenjena MSP-jem. Sankcije pa je prav tako treba izvajati, ko je to potrebno. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da nihče več ne prosi za besedo. Zdaj pa dobi predstavnica generalnega direktorata komisije, gospod Wagner. Hvala, gospa predsednica. Hvala gospodu Balku za predstavitev. Hvala pa tudi poročevalcu za zelo natančno poročilo. Na par točk bi se rada navezala. Komisija vsekakor pozdravlja poročilo. Po eni strani, predvsem zato, ker se s tem izboljšujejo revizije učinkovitosti. Tudi te postajajo same po sebi bolj učinkovite, s tem se zagotavlja uspešnost rezultatov. Vsi veste, da gre tu za del skupne strategije, kako doseči kulturo, ki bo bolj usmerjena na dosežke. Eh, pri porabi sredstev. Sodišče priznava, da, je da se je zakonodajni okvir za produktivne naložbe izboljšal do leta 2020, če to primerjamo s preteklimi obdobji. Komisija se pa strinja, da potrebujemo več ukrepov, da dosežemo trajnost rezultatov tudi v obdobju po letu 2020. Poudarila bi tudi, da se je skupni pristop strateškega načrtovanja okrepil in se bo še dodatno okrepil v letih po 2020. Eh, vzpostavili smo par ukrepov, vključno z določenimi ocenami in analizami, da bi tako izboljšali pripravo projektov. Pri tem bi povdarila, da smo se osredotočili na izgradnjo upravnih zmogljivosti, saj bo to koristilo tako upravičencem, kot tudi programskim organom. Kot je pravilno povedal gospod eh, Novakov, je zelo pomembno ohraniti horizontalni okvir, ki bo veljal za celoten cikl izvajanja. V skladu z načelom skupnega oziroma deljenega upravljanja, bi poudarila, da je treba zagotoviti trajnost rezultatov, vendar pa je to načeloma eh, odgovornost držav članic, ki morajo izpolnjevati kriterije za izbiro projektov in evalvacije. Kar se tiče treh priporočil, ki jih zajema poročilo oziroma revizija, ki je bila izvedena v komisiji, bi poudarila, da je komisija sprejela vsa tri priporočila. In posebno pozornost bomo namenili trajnosti dosežkov in eh, poslednjih rezultatov, ko se bodo programi potrjevali, vidik trajnosti pa bomo izpostavili tudi v naših naknadnih evalvacijah. Novi člen 71 uredbe o skupnih določbah se bo strogo izvajal, prav tako bomo izvedli neto popravke, se, če se ne bodo izpolnjevale eh, pravne zahteve glede trajnosti. Potem pa še par pripomp v zvezi s strateškim načrtovanjem in dobro zastavljeno intervencijsko logiko. Podarila bi še tole. Več elementov imamo, s katerimi bomo okrepili odbor za spremljanje, predvsem kar se tiče spremljanja porabe sredstev. Treba je povdariti tudi to, da organi za upravljanje in upravičenci so ključnega pomena, ko gre za upravljanje programov in izvajanje programov, takrat se zagotavlja trajnost v širšem pomenu. In to je treba nekako prenesti v ureditve za izvajanje. V manjši meri, v omejeni meri se to lahko izvede na ravni priprave programov. Komisija je tudi racionalizirala svoj okvir kazalnikov, ker tako želimo poenostaviti izvajanje eh, sredstev za upravičence in programske organe. Takšen racionaliziran sistem je sestavljen iz kazalnikov za dosežke in posredne rezultate. Dolgoročni rezultati in učinki pa bodo upoštevani v evalvacijah ker bomo merili dolgoročne učinke projektov in eh, v okviru celotne kohezijske politike njenega izvajanja. S tem pa bi se vam tudi že rada zahvalila za pozornost. Eh, samo še enkrat pa bi rada omenila, da bodo produktivne naložbe še vnaprej imele zelo pomembno vlogo v kohezijski politiki. Osredotočile pa se bodo predvsem na podporo MSP-jev, saj je to sektor, ki je ključnega pomena, če želimo zagotoviti razvoj gospodarstva in blaginjo v naših regijah. Hvala lepa. Hvala še za vaša dopolnila, da ste razložili, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Gospod Balko, bi še enkrat želeli besedo. Only two things. Uh... Samo rad bi se zahvalil vsem, ki ste se oglasili v tej le razpravi. Hvala tudi za pozitivno oceno dela, ki smo ga upravili. In hvala gospodu Pirinskemu, eh, da ste nam dali priložnost, da se o tem pogovorimo. Dvakrat sva se sestala eh, in hvala za to priložnost. Osebno bi pa rad povdaril tole vsem deležnikom, vam, poslancem Evropskega parlamenta, želimo pokazati, da je treba zagotoviti trajnost skozi celoten cikl eh, programskega obdobja, torej priprave programov, potrditve izvajanja, evalvacije. Gre za celoten življenjski cikl in vse njegove faze in vse to je dobro predstavljeno v tem poročilu. Ni pa le opisano. Komisija in parlament, predvsem parlament, eh, opozarjamo na to, kako mora nadzirati komisijo, da se bo zagotovila trajnost rezultatov v prihodnjem obdobju. Saj bo to koristilo porabi evropskih sredstev. Hvala. Hvala še za konec, kolega Pirinski. Hvala, gospa predsednica. Res zelo na hitro. Razprava, ki je pravkar potekala. je po mojem poglobila naše razumevanje te tematike. Več korakov je tu. Prvič, trajnost je nekaj več kot le produktivne naložbe. Gre za horizontalen vidik, horizontalen razmislek. Saj je jasno, da je to treba upoštevati kot enega izmed odločilnih dejavnikov. Drugič, cenim to, kar ste povedali tudi sami, da eh, morajo predstavniki komisije podati dodatne informacije. To so tudi storili in to tudi kaže na dejstvo, gospa predsednica, da komisija ni vedno tako zelo eh, odprta oziroma pripravljena na sodelovanje. Potrebujemo pomembne informacije, tako kar se tiče strateškega načrtovanja, kot dobro zastavljene intervencijske logike. Na to se bomo sredotočili tako pri racionalizaciji kazalnikov, kot pri obravnavi dolgoročnih rezultatov. Vse mi pa zdi, da smo naš čas eh, dobro porabili in za konec se zahvaljujem tako računskemu sodišču, kot vsem, ki ste v razpravi sodelovali. Hvala. Najlepša hvala kot odbor in poslanke in poslanci včasih storimo tudi kakšno napako. Včasih je treba bolj zahtevati od komisije, da nam predstavi določene informacije. Tako da se mi zdi, da tudi pri nas ostaja še določen prostor za izboljšave. Tako. Zdaj pa je res na vrsti kolega Celar, da nam predstavi mnenje o proračunu za leto 2019. Beseda je vaša, izvolite. Hvala, gospa predsednica, hvala za razumevanje. Bil sem v odboru za razvoj, kjer smo glasovali. E, in tudi tam smo predstavljali poročilo o proračunu za leto 2019. Razprava o podelitvi mandata za trialog za proračun leto 2019 je tekla že prejšnji teden. Zdaj pa se bomo pogovarjali še o podlagi, podlagah za skupno poročilo in na različnih eh, mnenjih, ki jih imamo. Podrobnosti so vam na voljo že v osnutku poročila, tako da bi sam samo še malce dopolnil eh, to, kar je že zapisano in veselim se že tudi prispevkov kolegov. Gre predvsem za to, da je leto 2019 tudi zadnje leto trenutnega eh, finančnega obdobja. Prav tako je leto 2019 zadnje leto v okviru Evropa, strategije Evropa 2020 in to je tudi zadnje leto Junkerjeve komisije. Tako da ne gre le za eh, dokončanja obstoječih programov in projektov. To leto bi bilo treba izkoristiti tudi za splošno revizijo, kako učinkovita je sploh bila naša strategija, da se ne bo zgodilo enako kot leta 2009 z Lizbonsko strategijo. Ne govorimo več le o njej, rekli smo, spodletelo nam je, bomo pač pripravili novo. Od leta, kaj se bo zgodilo od leta 2020 dalje, 2020 dalje je še zapisano v zvezdah. In marsikaj bo tudi prepuščeno novi komisiji, kako bo kaj zastavila. Pripravlja se tudi novo obdobje financiranja, ampak med sredstvi za plačila, ki so odobrena in odobritvah za prevzem obveznosti je prepad vedno večji. Odobritve za prevzem obveznosti so pri znesku približno 270 milijard in to pravzaprav pomeni skoraj da dva letna proračuna za plačila. Kako naj bi se to razrešilo oziroma ali izhajamo iz tega, da se obveznosti le prevzemajo? Potem pa se programi in cili preprosto ne izvedejo do konca zaradi najrazličnejših razlogov, ne vem, ampak to vsekakor ne more biti dobra podlaga za ustrezno proračunsko upravljanje. Zato je to tudi vprašanje, eno izmed vprašanj, ki bo na dnevnem redu. Poleg tega smo ugotovili, da se, števi, da se je število finančnih instrumentov in skrbniških skladov močno povečalo. Kar se tiče skrbniških skladov, so s tem povezana pričakovanja. In sicer, da bomo s porabo lastnih sredstev iz proračuna EU pa tudi s porabo sredstev, ki so nam na voljo recimo v okviru razvojne oziroma migracijske politike iz Evropskega razvojnega sklada, zagotovili vzvode za mehanizme, da bodo lahko se potem tega udeležile tudi tretje strani s financiranjem. Če pa si pogledamo zdaj skrniške sklade, moramo ugotoviti, da se takšna pričakovanja v številnih primerjih niso izpolnila. Prispevki tretjih strani so bolj majhni. Ko pa že so na voljo, predstavlja približno 10-15 odstotkov, po mojem mnenju, in tako se je izkazalo, da so donatorke tiste, ki zagotavljajo sredstva, ponovadi države članice in da potem postavljajo svoje pogoje. Kar se tiče opisa ciljev, ki jih zastavlja tudi komisija, kaj se bo torej zgodilo z določenimi proračunskimi sredstvi in kaj ne bi se z njimi doseglo, ali res pride do uspehov na terenu ali ne, pri tem tudi prihaja do razhajanj. Po eni strani imamo povratne informacije v zvezi s cili, torej da se sredstva porabljajo oziroma so namenjena v proračunu in potem se zastavlja vprašanje, kaj se s tem res zgodi na terenu. Ali se res porabljajo za projekte z dodano evropsko urednostjo? In pogosto tudi tu naletimo na vrzeli in zato res potrebujemo močnejšo, boljšo primerljivost med opisanimi in zastavljenimi cilji, kateri, ki ne bi jih dosegli s eh, namensko, z namenskimi sredstvi in tem, kaj se je potem s temi sredstvi res zgodilo. Recimo, skrbniški sklad je edino, kar res deluje, je eh, tok sredstev tja za zunanje upravljanje teh eh, skladov. In 900 milijonov se je porabilo za to, približno 6,7 odstotka, da se je eh, izpeljalo ustrezno upravljanje teh skladov. Kaj pa se je potem dogajalo na terenu, ali so se zagotovili rezultati ali ne? O tem pa so izsledki informacije bolj skromne. Tako da bo tu še treba upraviti nekaj dela. Potem pa še naša priljubljena tema, kmetijstvo. Tu smo omenili neposredno 44,7 odstotkov vseh kmetijskih gospodarstv, ki so pri nas registrirana na leto, zasluži manj kot 4000 evrov. Tako da eh, predvidevam, da s tako majhnim eh, zneskom takšne družine ne morejo pokriti niti operativnih stroškov, niti stroškov preživetja po drugi strani pa 10 odstotkov upravičencev prejme 60 odstotkov vseh sredstev kmetijske politike. Tako da tu že vidimo razdelitev sredstev in ugotovimo lahko, da 20 odstotkov prejme 60 odstotkov prijavljenih kmetijskih gospodarstev pravzaprav ima v lasti 80 odstotkov vseh kmetijskih zemlišč. In to je seveda potem ustrezno povezano s temi podatki, ki sem jih že navedel. Gre predvsem za velika gospodarstva, tisti majhni kmetije, ki so pa lahko proizvajajo le za svoje potrebe oziroma imajo to kot neko stransko dejavnost. In prav takšna nasprotja je treba razrešiti, tako da bodo velika kmetijska gospodarstva potem, da jih bomo ustrezno obravnavali. Eh, tudi na področju kmetijstva se da marsikaj zaslužiti. To kažejo tudi vse više cene zemljišči. Manjši kmetje si pogosto niti ne morejo privoščiti, da bi še naprej obdelovali zemljo. Skrbi nam povzroča še vedno tudi vprašanje izvajanja programov in projektov v okviru kohezijske politike. Eh, ter strukturni skladi. Do leta 2016, torej pri razrešnici za leto 2016, smo ugotovili, da, sredstv, da se je uporabilo le 7 odstotkov sredstev za novo obdobje, vse ostalo pa predstavlja uh, predstavljajo sredstva za programe odprej iz preteklosti. 2018-2019 naj bi se stvari pospešile in upam, da se bo s tem nadaljevalo tudi leta 2019. Ampak eh, ali se bodo začetni cilji dosegli, če bomo strogo izpolnjevali to pravilo N plus 2, za kar se zauzemam, pa na to pa je treba še počakati. V številnih odborih lahko slišim, da se poziva vsakič za več sredstev. Na drugi strani pa ugotavljamo, da se je leta 2015-7 milijard vrnilo v države, potem eh, se je ta znesek še povišal na 10 milijard. Tako da po eni strani se eh, zahteva, zahtevajo vse večja sredstva, na drugi strani pa se sredstva sploh ne počrpajo v celoti. Tako da gre tu tudi za nasprotje, ki ga bo treba odpraviti. Toliko za enkrat. Ja, dank, Hvala tudi za to, da ste opozorili nas na toliko kontradiktornih situacij, gospa Ela Zender. Hvala. govorim v imenu gospoda Bögeja, ki ni mogel priti sem, ker ima neko delegacijo na obisku. Gospod Böge se zahvaljuje gospodu Celerju, zlasti za nekatere njegove konkretne predloge. Gospod Böge tudi poudarja, da bi pravilo n plus 2 morali obravnavati skupaj s pravilom n plus 3. O tem je bilo govora tudi v mnenju računskega sodišča. In morda bi na ta način dosegli večjo disciplino in boljše definiranje obveznosti držav članic, ko gre za financiranje računskega sodišča ko bomo enkrat pač resnično izšli iz najhujših posledic eh, finančne krize. Tukaj obstajajo namreč še mnogi, mnoge vrzeli in kot pravi gospod Celer, se moramo tega lotiti skupaj s komisijo, tako da ne bomo izgubili fleksibilnosti, kajti obstajajo regije, ki imajo omejeno eh, upravne zmogljivosti in tem je treba omogočiti še naprej fleksibilno delovanje tako bomo prišli do smotrnega izvrševanja proračuna. Tako da bomo ne samo v večletnem obdobju, ampak v enem samem letu dosegli cilje. Države članice morajo seveda tudi izpolniti zaveze, ki so jih sprejele v sedemletnem finančnem okviru. Gospod Böge bi želel tudi omeniti stavek, eh, odstavek 17, ko gre za majhna in srednje velika podjetja in za nedovoljeno migracijo. Gospod Böge sprašuje, kakšne so smotre, cilji teh eh, kazalnikov. Gospod Celler je omenil nekaj kazalnikov, ampak vprašanje, ki se zastavlja, je, kaj bomo z njimi dosegli. Potem vprašanje komisiji 18 in 19 odstavek. Poročila tukaj naletimo na zelo odločno eh, kritiko, ko gre za porabo sredstev za migracije. Gre za to, da nekatere finančna sredstva, izdatki, ki so bili porabljeni, še niso bili identificirani. Gre za finančna sredstva, ki so porabljena bila v času vrhunca migranske krize. In gospod Böge sprašuje, kako bomo korigirali, popravili to stanje v novem proračunu, proračunu za leto 2019. To morda v času največje emigrantske krize ni bilo možno, ampak sedaj naknadno bi to v novem proračunu verjetno lahko popravili. Hvala. Hvala. To so vprašanja za predstavnico generalnega direktorata proračun. Izvolite, gospa. Hvala, predsednica. Zahvaljujem se poročevalcu Celerju za ta osnutek mnenja. In nekaj kratkih eh, pripomb imamo v zvezi z glavnimi ugotovitvami. Komisija je odločena, da bomo z novim proračunom dosegli čim boljše rezultate za državljane, tako da bomo razporedili sredstva za prioritete in da bomo ustvarili dodano vrednost. Kar zadeva okvir doseženih rezultatov in uspešnosti porabljenih sredstev. Naj rečem, da komisija ne nehno izboljšuje vsebino svojih proračunskih dokumentov, da bi bili bolj natančni in bolj transparentni in tudi bolj prijazni za uporabnika. Komisija je pravkar objavila prvič pregled rezultatov posameznih programov. Tukaj gre za natančni pregled več kot 60 eh, programov, ki jih financiramo. Ta dokument je sedaj na voljo, sicer samo na spletni strani, ampak eh, tiskamo že te dokumente in kmalo boste dobili te natisnjene dokumente tudi v odboru. Mislimo, da boste na ta način tudi lažje analizirali posamezne programe, ko gre za cilje, in rezultate ter uporabo ustreznih kazalnikov. Potem vprašanje o tem, kakšna je razlika med eh, odobritvami prevzetih obveznosti in odobritvami za plačila. No, te razlike so velike in to je povsem normalno. Ta Te razlike se povečujejo tudi zaradi zamude v prvih letih pri izvajanju kohezijske politike. Ampak kljub temu menimo, da je izvrševanje v letu 2017 za kohezijsko politiko bilo boljše kakor leta 2016. Zmanjšali smo uporabo kreditov, smo pa uh, prevzete obveznosti za plačila tudi uskladili z letno porabo sredstev. Leta 2018 mislimo, da bo raven iz vrševanja tudi boljša kot v preteklosti. Dalje, pripombe v zvezi s kmetijstvom da samo 20 odstotkov kmetij porabi 80 odstotkov proračuna. Naj poudarim naslednje. Te številke odražajo strukturo kmetijskih gospodarstev v Evropi. Po eni strani imamo veliko število majhnih kmetij in zelo malo kmetijskih gospodarstev z veliko kmetijskimi površinami plačujemo, pač sprašujete, zakaj, tudi na podlagi hektarjev. Komisija se je, je pripravila nekatere predloge za to, da bi zneske, ki se izplačajo velikim kmetijskim gospodarstvem, zmanjšajo oziroma da se za njih določi najvišja raven. Zaenkrat smo pripravili predlog za neobvezno najvišjo, najvišji znesek eh, v tem večletnem finančnem okviru. Za naslednji okvir pa bomo predlagali, da je takšna omitev zgornjega zneska obvezna za države članice. Potem en eh, uh, plus tri ali en plus dva za kohezijske sklade. Predlog za naslednji finančni okvir 2021-2027 vsebuje uh, pregled vloge pri pravila N plus 2. Potem migracijska politika, vprašanje gospe Ajala. Pripravljamo, dokončujemo pravzaprav vse obsegajoče poročilo o vseh izdatkih za migracije. Hvala. Hvala, na koncu še poročevalec. Hvala. Hvala komisiji za pojasnila in za napovedi glede novega finančnega, večletnega finančnega okvira. Kakšne izboljšave so tam možne? Ja, nekaj teh eh, mnenj je sicer zelo različnih med članicami in člani tega odbora, ampak kar zadeva mnenje in kar zadeva eh, predloge sprememb, teh se veselim. Pa še nekaj. Naš odbor je želel nekaj, namreč, da bi tudi Evropsko javno tožilstvo dobilo ustrezne kadre in ustrezna finančna sredstva za delovanje. In to, kar je do sedaj predlagala komisija, se nam zdi, da je premalo. Hvala. Ja, naj pa udarim, da sredstva javnega tužilstva so minimalna. Komisija se tukaj ni izkazala. Glede na načrte, glede na eh, želje pri ustanovitvi tega organa, Eh, seveda sedaj ne dosega tistih rezultatov, ki bi jih lahko, zato ker nima dovolj sredstev. Potem dokument, analizo Evropske komisije za večletni finančni okvir, sama sem jo že prebrala in ne vem, ali je ravno zelo dobra. Kaj ti v zvezi s fundamentalnimi ugotovitvami eh, komisija prihaja do popolnoma drugačnih ugotovitev kot računsko sodišče recimo področje screeninga in nekatere druge. Še enkrat, gospa Jala Sender. Hvala, gospa predsednica. Morda bi lahko komisija odgovorila še na vprašanje v zvezi s 17. odstavkom ali pa poročevalec. Tam gre za nekatere kazalnike, ko gre za odpravljanje vzrokov vzrokov, nezakonitega preseljevanja. In vprašanje je, kateri so cilji, ki hočemo doseči z temi kazalniki. Kajti eh, odpravljanje vzrokov migracije je seveda precej drugačno, kakor je eh, sama financiranje migrantov v Evropski uniji. Predstavnica komisije. For the indicators on, uh, on Kar zadeva kazalnike v zvezi z migracijami, v našem generalnem direktoratu bomo proučili možnosti ukrepanja. Trenutno pa vam ne morem dati nobenih drugih eh, informacij. Gre za stvari v 19. odstavku, ki se nanašajo na globalno ali celovito poročanje o migracijah. Gospod Celer. Ja, treba je delati razliko med bojem proti vzrokom migracije, to je del sosedske politike, tam se moramo s tem ukvarjati. Tukaj mi pa govorimo predvsem o naslednjem. Gre za migracijsko politiko in podporo tej politike v posameznih državah članicah zlasti v tistih, v, ki so uh, pr, na prve na udaru, ko gre za prihod uh, beguncev ali migrantov. Glede na število ljudi, ki prihajajo v uh, Evropo, finančna sredstva za to področje niso bila predvidena ne v evropskem proračunu, pa mislim, da tudi ne v nacionalnih proračunih. V zadnjih proračunskih letih smo iz različnih proračunskih vrstic jemali sredstva za to, da smo lahko zagotovili podporo posameznim eh, državam članicam pri sprejemu migrantov ali pri financiranju njihovih programov za vključevanje migrantov v družbo. Sedaj bomo imeli enoten oziroma en sam proračunski program, eno samo proračunsko vrstico, ampak treba najprej določiti, kaj bomo financirali, kaj so cilji financiranja in moramo predvideti tudi merljive kazalnike, ki bodo komparativni med seboj. Gre za podatke, številke, ki nam bodo povedale, zakaj, v kateri namen so bila sredstva izplačana ali pa so bila kar na lepe oči izplačana. Recimo eh, stroški nastanitve, potem priprave programov za vključitev, kako posamezne države članice to počenjajo. In socialna politika bo v Evropi, vsaj v Nemčiji vem, da je tako, bo nekoliko bolj podprta s podatki, s kazalniki, tako da bomo vedeli, koliko se porabi sredstev v socialni politiki glede na število prebivalcev posamezne države članice. To potrebujemo, te podatke in to je naš dolgoročni proračunski pristop, da namreč po namenih eh, definiramo porabo sredstev oziroma predvidena sredstva. Hvala. Rok za ložitev predlogov sprememb je 6. september ob 14. uri. Sedaj smo končali s tem, s to točko, sedaj gremo na kratke predstavitve od 7 do 9 o boljši zakonodaji. Izjemoma bo predstavnik, ne sam iz generalne direkcije eh, pooblaščen predstavnik, temveč predstavnik, eh, namestnik govori o tem. Gospa predsednica, poslanke in poslanci. Gospod Hajgreten žal ni mogel priti sem, da bi predstavil to poročilo. Mora biti v Luksemburgu na pomembnem eh, sestanku računskega sodišča. Zato me je prosil naj vam predstavim to kratko poročilo. Poročilo se nanaša na naknadno eh, preverjanje evropske zakonodaje, ko gre za sistem boljše zakonodaje. Cilj je poenostavitev sprejemanja zakonodaje. Želeli smo ugotoviti, ali naknadni pregledi zakonodaje Evropske unije Eh, potekajo tako, kot je bilo načrtovano in ali so kakovostni. Ali smo s temi naknadnimi pregledi dobili podlago za boljšo zakonodajo. Potem, kakšen je obseg revizije ali naknadnega pregleda, šlo je najprej za naknadne preglede zakonodaje do leta 2016 šlo je za DGD, Homes, Antenne, nekatere druge. Potem je šlo za naknadni pregled, ki se nanaša na vse zakonodajne akte in za naknadne preglede v letu 2016 prijetih zakonodajnih aktov. Tukaj smo zasledovali štiri cilje. Prvič, ugotoviti, da je vse, kot so zakonodajec, v kolikšni meri je komisija vključila eh, člene o pregledih in naknadnih pregledih sprejetega zakonodajnega akta. Drugič, preverja se, ali komisija nadzoruje izvedene eh, preglede. Gre tudi za mehanizme za zagotavljanje kakovosti sprejete zakonodaje. Potem tretjič, ali komisija objavlja rezultate naknadnega pregleda. In četrtič, preverili smo, ali je program REFIT dovolj jasno definiran. Potem smo se vprašali, ali novi ukrepi za naknadne preglede, ki smo jih glede na novo zakonodajo že začeli v, v, iz, uveljavljati, izvrševati, dajejo rezultate, ki bodo omogočili, da bo sistem bolj pregleden in enostaven. Komisija je tukaj primerjala svoje delo z delom v državah članicah. Pomembno je, da imamo dober sistem, ki je uveljavljen, ki je kakovosten, ampak računsko sodišče ugotovilo tudi nekaj slabosti. Podrobno bolj gre za naslednje sklepe. Revizori so ugotovili, da so vsega, Nekateri členi glede naknadnih pregledov sicer bili prisotni v novo sprejeti zakonodaji, ni pa bilo definicije medinstitucionalnih smernic za to. Torej, rezultati niso ravno zelo jasni. Drugič, ugotovili smo, da naknadno, naknadni pregledi ne potekajo na podlagi ustrezno razdelane metodologije. Vsekakor smernice je treba pripraviti za leto 2007. In kot tretje, pregledali so samo poglavite dokumente, ki pa so bili objavljeni na razpolago javnosti, ter so imeli tudi popolnoma jasne opise pričakovanih eh, prihodnih postopkov. Sistematično je bilo oblikovano tudi poročilo, vendar je bilo zelo redko doživeti kakršenkoli odziv strani drugih institucij parlamenta, sveta naprimer. Torej, pristop k programu Refit ni bil jasen, še zlasti niso bile jasne osnove za posamezne Eh, pobude, individualne pobude in eh, na podlagi vsega ugotovljena je sodišče oblikovalo štiri priporočila. Komisija bi morala torej, upoštevati naslednja priporočila. Prva in najpomembnejše pa je, treba je uh, delovati v duhu boljše zakonodaje. Uh, Treba je jasno izoblikovati obstoječe medinstitucionalne eh, sporazume, dogovore, ki niso dovolj natančni in glede nakladnega pregleda je treba jasno navesti tudi roke in eh, tudi pozorno oblikovati vse klauzule, vse določbe, ki zadevajo delovanje tako država članica kot na ravni Evropske unije. Prav tako se mora ta svet eh, in parlament eh, obnašati skladno z zahtevami člena 295 v skladu z boljšo zakonodajo ter s konkretnejšimi ukrepi. Naknadni pregledi pa morajo vsebovati tudi popolnoma jasne norme glede zahtevane minimalne kakovosti izvajanja pregledov. In tu ne gre samo za evalvacije, treba je tudi jasno oblikovati merila za zagotavljanje boljše kakovosti naknadnih pregledov. Tudi uh, sami neodvisni pregledovalci bi morali imeti jasno, pooblastila in naloge. Glede minimuma eh, zahtevanih eh, elementov bi morala tudi komisija predstaviti jasno eh, svoja orodja za analizo, kriterije in tudi postaviti odločne razmejitve. Potrebno je tudi vzpostaviti jasne analize glede zmogljivosti upravljanja in eh, ugotavljati eh, pomankljivosti, šibkosti, še zlasti na področju odzivanja na ugotovitve računskega sodišča in le na ta način bo možno dosledno izvajanje sprejetih načel. Četrto priporočilo je, velja na čelu najprej oceniti in potem ukrepati, kar bi bilo treba sistematično upoštevati v obstoječih zakonodajnih okvirih. Vendar komisija ni eh, podala nikakršnih eh, okvirnih predlogov eh, ocen učinka in opravljenih evalvacij oziroma podobnih ocen. Zadnje priporočilo je namenjeno vključitvi programa Refit v postopek izboljšanja zakonodaje. Komisija bi morala jasneje oblikovati zasnovo Refita tako, da bo pomembno mesto namenjeno predstavitvi in uporabi sprejetih ukrepov, tako da bodo zadeve jasne in da se bo ta proces ločeval od siceršnjega običajnega procesa izboljšanja zakonodaje. Toliko o priporočilih eh, računskega sodišča. Hvala, naš poročevalc je kolega Hejs, ki mu dajem besedo. Hvala, gospa predsednica, hvala za pravkar slišano od eh, sodišča. Mislim, da je Sodišče je pripravilo odlično poročilo, ko gre za naknadni pregled zakonodaje EU v okviru politike bo spremanja boljše zakonodaje, za kar sem sam poročevalec. Tudi razporeditev prednostnih eh, nalog eh, pri komisiji, ko gre za poenostavitev, se mi zdi, da je dobra. Kaže željo komisije, da hoče doseči rezultate. Za navadne ljudi gre za to, da zmanjšamo stroške zakonodaje in da koristi, ki so se izkazale kot dobre, vključimo v nadaljne rešitve, ko gre za zakonodajni postopek. Vedno se vprašamo, zakaj potrebujemo nek zakonodajni akt ali prinaša nekaj koristi in ljudem bi morali na cesti biti sposobni dati ustrezne odgovore isto velja ne samo za zakonodaj, temveč tudi za naknadni pregled. Za vsak pregled mora biti dosleden, ustrezen. Zato pozdravljamo to poročilo sodi, računskega sodišča. Dejstvo, da gre tukaj za zelo široko revizijo triletnega obdobja, je pomembno. Štiri generalni direktorati so bili vključeni v to delo in poročilo dobro opisuje sistem evalvacije in poročilo tudi ugotavlja, da pri pregledih, ki niso evalvacije, kažem, kažejo slabosti v sistemu, ni skupnih eh, smernic za preglede, eh, spremljanje ni ustrezno za leto 2017 velja, da smo eh, posebno eh, skrinjico z orodje, toolbox za eh, preglede novo sprejete zakonodaje sprejeli. Gre tudi za odprta vprašanja glede zadostnih, zanesljivih in primerljivih podatkov. To je vedno pomembno v vsakem naknadnem pregledu, gre pa tudi za izboljšeno zbiranje podatkov. Poročilo povdarja redke, preredke eh, pojasnila zakonodajalca, zakaj zamuja pri zakonodajnem postopku. Če smo recimo predlagali nek eh, zakonodajni akt, pričakujemo, da bo prišel na mize, pa se to ne zgodi. Torej, treba je pojasniti, zakaj. Priporočila v mojem poročilu povdarjajo, da eh, podpiramo vsa priporočila računskega sodišča. Drugič, medinstitucionalni dogovor o boljši zakonodaji, no, okvir bomo začeli izvajati letos, zlasti ko gre za spremljanje. Kasneje letos bo eh, medinstitucionalna konferenca na visoki ravni, in to pozdravljam. In ta bi morala verjetno zasedati bolj pogosto. Tretjič. Revizija je zelo ob, ustrezno obsežna in nam daje kazalnike, ki so pomembni za spremljanje, nadzor izvajanja eh, sporazuma, tako da bomo zagotavljali in se lahko prepričali, da sporazum deluje. Četrtič, aktivna udeležba sodišča se mora nadaljevati na tem področju. Ko eh, sodišče ima ustrezno strokovno znanje, kot sem sam povdaril v svojem mnenju, treba pa je tudi vedeti, da če bodo vključeni v spremljanje na tem področju, bomo imeli večjo, večje zagotovilo, da bomo dosegli tisto, kar smo si zadali v medinstitucionalnem eh, sporazumu. Torej, sodišče mora vse čas biti vključeno. Petič, predlagam, da skupne smernice za naknadni pregled lahko postavimo na dnevni red za prihodnost, ko gre za interinstitucionalni sporazum. Tako bomo različne pristope lahko upoštevali. In na koncu, zelo pomembno je vprašanje enotnega okvira, ko gre za prenos v države članice? To je zelo pomembno vprašanje. Trenutno nimamo enega, same, enega samega pristopa, kako države članice zakonodajo EU prenašajo pravočasno in učinkovito v svojo nacionalno zakonodajo. In enotni okvir je nekaj, za kar bi se morali zauzemati in to odločno. Če imamo dobro zakonodajo, na ravni EU in če se strinjamo, da je takšna, potem mora priti do logičnega prenašanja te zakonodaje v države članice. In to je nekaj, čemur bomo morali v prihodnosti posvetiti več pozornosti in tudi eh, računsko sodišče to povdarja. Veselim se sodelovanja z kolegicami in kolegi in eh, vaših predlogov sprememb. Hvala, gospa Center Ajala. Hvala, gospa predsednica. Najprej moram reči, da obžalujem, da gospoda Gretena ni tukaj. No, ugotoviti je treba, da pristojnega člana Evropskega sodišča ni tukaj. To, kar je rekel gospod Hayes glede kakovosti poročila Evropskega sodišča, je pomembno. Dinamično oceno imamo tukaj namreč sedaj prisotno, ne gre samo za statično predstavitev. Gre pa seveda tudi za borbe s svetom. In eh, tukaj je naša strategija, tukaj smo mi vedno podpirali strategijo boljšega, boljše zakonodaje, zato da bi čim prej lahko dosegali izvrševanje predpisov, zakonskih aktov, ki jih mi tukaj v parlamentu predlagamo, spreminjamo, o njih razpravljamo. In program REFIT je nekaj, pri čemer Evropski parlament in njegovo mnenje ni bilo dovolj prisotno. Zato je ta program EU za ustreznost in uspešnost predpisov, torej REFIT, treba okrepiti. V medvladnem postopku bo odločitve v, v okviru refit programa še treba nakladno preveriti. Potem treba se vprašati, kaj ta program prinaša za izvrševanje. Ravno pri nas v Španiji imamo velike težave, ko gre za prenašanje določenih direktiv v zakonodajo in to povzroča nezadovoljstvo, frustracije ne samo pri uradnih organih, temveč tudi pri naših državljanih. In računskemu sodišču bi želela zastaviti vprašanje, ali ste v tej reviziji ugotovili tudi, kakšne so koristi tega, da so na zahtevo vsega, Eh, sveta umaknili nekatere dosjeje, ki so bili zanimivi za parlament, na katerih smo delali, o katerih smo razpravljali, ki smo jih dopolnili, ki pa jih je potem eh, svet blokiral. V okviru refita se je zgodilo to, da je nekaj ukrepov padlo z mize in želela bi vedeti, zakaj na podlagi eh, dela računskega sodišča, se sprašujem, ali bi takšne situacije lahko odpravili v prihodnosti, da se nam ne bi vedno znova dogajalo to, da bi dosegli večje ravnotežje med posameznimi institucijami. Več možnosti za dajanje pobud moramo imeti in v zakonodaji lahko uh, pride do predlogov, ki omejujo naš mandat. Hvala. Generalni sekretarjat komisije, gospod Watson, dobi sedaj besedo. Is this one working? Yes. Okay. Sorry for that. Uh, so, as I was saying, thank you to Mr. Hostert for the, the presentation. And Naj se najprej zahvalim za predstavitev in tudi gospodu Hejsu za odziv. To je prav tako poročilo, za katero tudi mi v komisiji menimo, da je zelo koristno, se nam bo nasplošno pomagalo pri boljšem organiziranju razmišljanja o evalvacijah v smislu njihovega izboljšanja. Evalvacije si že tako in tako stalno prizadevamo izboljšati. In to poročilo je v tem smislu tudi zelo pomemben prispevek k temu procesu. Torej, poročilo razplošno pozdravljamo, eh, še zlasti pa cenimo dva vidika tega poročila. Prvo je jasna opredelitev odgovornosti komisije, ki je pristojna za ocenjevanje in evalvacijo programov, ki se izvajo. To seveda zadeva vse vidike boljše zakonodaje, pri tem pa je ključnega pomena sodelovanje vseh treh konstitucij. Vse tri institucije si prizadevajo za boljše sodelovanje in eh, to je razvidno tudi iz poročila. Na podlagi mednarodnih primerjav pa ugotavljamo, da nam gre dokaj dobro. To izhaja tudi iz izkušenj pri OECD-ju. Eh, tam namreč že od leta 2015 izdelujejo nove regulatorne okvire, ki bodo zaključeni novembra letos, mi pa upamo, da nam bo šlo še bolje. Vsi vidiki boljše zakonodaje so zelo pomembni in eh, zato nas vedno zanima, kakšna je naša ocena, tako mednarodno kot strani držav članic. Vsa priporočila bomo upoštevali in naj eh, omenim še nekaj v zvezi s tem, prvo priporočilo, ki ga je tudi gospod Hostar poudaril, je zelo pomembno in skupne smernice in vodila pri delovanju so bistvenega pomena pri tem, tako da je komisija v celoti pripravljena sodelovati z drugima dvema institucijama, eh, ob uporabi vsega, kar že imamo pred seboj in to nikakor ne bi smel biti hujši problem, vendar se je v teh zadevah seveda treba dogovoriti med vsemi tremi institucijami. Pogledati pa moramo Eh, sedaj v medinstitucionalnem kontekstu, kako se lahko nadalje bolje dogovorimo o tem. Eh, seveda se v celoti zavedamo, da je pri tem odločilnega pomena razpoložljivost kakovostnih podatkov, ker le na tem lahko slonijo kakovostne evalvacije in na temu razloneti tudi medinstitucionalni dogovor o boljši zakonodaji. Zato si bomo prizadevali, da bodo taki podatki v prihodnje na voljo bolj kot doslej poročilo računskega sodišča nam bo tudi služilo kot podpora in nov zagon pri naših prizadevanjih eh, v prihodnjem delu, eh, bi pa morali morda vsi skupaj še enkrat razmisliti, kako se lotiti zbiranja podatkov v okviru ustrezne hierarhije, tam, kjer nam to zaenkrat še manjka. Mislim, da se v celoti strinjamo z ugotovitvami računskega sodišča, da gre za nov koncept, ki se s časom seveda razvija in da morda v teh začetnih letih še ni dovolj osredotočen. Tako da bi morali v okviru programa Refit in platforme izoblikovati ustrezen program, moram pa reči, da so za ta program zainteresirani ne le predstavniki industrije, temveč tudi drugi pomembni deležniki, eh, ki so zainteresirani vedno za poenostavljeno zakonodajo in eh, ki hočejo tudi imeti bolj izmerljive učinke politik, ki jih vodimo. V tem smislu je poročilo računskega sodišča vedno dobrodošlo. Eh, naši eh, sogovorniki pa tudi vedno podpirajo boljšo komunikacijo. Hvala lepa. Hvala. Glede na to, da je to kratka predstavitev, nikomor več ne dajem besedo, smo končali s to točko delovne reda našega dnevnega reda. Osma točka, kratko poročilo Evropskega sodišča, ponestavitev doseganja ciljev kohezijske politike po letu 2020, gospod Balko. Kratka predstavitev, vse skupaj lahko traja največ 20 minut, tudi za vključeno z razpravo. Hvala lepa, naš cilj je prispevati eh, k razpravi o poenostavljeni kohezijski politiki obdobju do 2025 ključnih področji za učinkovito eh, poenostavitev. Eh, kohezijska politika je z leti pridobila na zapletenosti, lahko rečemo, in eh, delovanje je pokazalo, da potrebujemo bolje opredeljeno strategijo, kar izhaja tudi iz priloge ena k dokumentu. Jasno pa je, da ni nekih splošnih ciljev za poenostavitev. Po našem mnenju je eden od poglavitnih ciljev administrativnih poenostavitev zmanjšanje obremenitev, zmanjšanje administrativnih stroškov držav članic, prav tako pa bi se morali ob tem eh, bolj osredotočiti na uspešnost in smotrnost delovanja. Potem pa potrebujemo še dobro strukturiran pristop na podlagi dosedanjih ugotovitev in rezultatov, v katero smer naj vodimo poenostavitev. Poenostavitev se mora eh, osredotočiti na aktivnosti, Treba se znebiti preobremenjujočih postopkov, ki se jih da poenostaviti in ugotoviti, kje so nepotrebna zapletanja, ki povzročajo dodatne stroške. Pač, eh, ne vem, ko bi eh, jasneje povedal, da je treba doseči večjo pravno jasnost, eh, izvesti določene korekture v tem smislu in eh, vse to na podlagi dokazov. Zastavljanje ciljev pa je tudi pomembno, zato jih je treba ustrezno oblikovati že v predhodnih fazah. Naša predanost delovanju v tej smeri, tako komisije kot parlamenta in sveta, predanost eh, tudi tekom pogajanj za izboljšanje eh, zakonodaje, pa bo vsekakor uprid vsem, eh, kar pa velja tudi za nadaljne postopke naknadnega spremljanja in ocenjevanja. The fourth and uh, last guiding principle is accountability and performance. Ne pozabimo pa na samo učinkovitost tudi v smislu odgovornosti. Vse revizije in pregledi so pokazali, da jasni postopki za ugotavljanje odgovornosti vodijo tudi posredno k izboljšanju zakonodaje in tudi siceršnjih ukrepov. Poenostavitev pa mora vedno iti z roko v roki s prizadevanji za večjo uspešnost, saj je bila ugotovljena ravno bilo ugotovljeno ravno pomankanje letega. To pa je povezano tudi s motorno uporabo sredstev iz evropskih skladov. In to ne velja samo za kohezijsko politiko. Poenostavitev lahko poteka samo na podlagi dobro oblikovanih, jasnih pravil. Glede zamud, ki so bile ugotovljene pri sprejemanju svežna kohezijske zakonodaje, je jasno, da je jasno, da so pravočasno razpoložljiva in jasna pravila predpogoj za vsa naša prizadevanja. Ravno stabilna pravila, ki se ne spreminjajo prepogosto, so predpogoj za stabilno in učinkovito zakonodajo. To pa je tudi podlaga za ugotavljanje smotrnosti porabe sredstev iz kohezijskih skladov poenostavitev pa ne pomeni zgolj krajšanja pravil, gre tudi za kakovost, kar pomeni, da morajo biti pravila tako oblikovana, da služijo svojemu namenu. Trenutno je približno 1400 pristojnih organov, ki so zadolženi za upravljanje in divizijo več kot 390 delujočih programov v državah članicah. To je seveda veliki ziv pri učinkovitem izvajanju kohezijske politike. Zato je ustajevanje teh eh, programov in delovanje pristojnih organov prav tako bistven predpogoj za učinkovitost. Jasno oblikovanje učinkovitosti učinkovitostni kazalniki pa so prav tako koristno orodje za merjenje uspešnosti. Pri izbiri projektov tudi velja uporabiti načela smotrnosti, kar velja tako za administrativno neučinkovitost kot delovanje vseh členov v celotnem postopku. Smotrno oblikovanje samih postopkov v smislu rokov in zahtevanih referenc ter drugih predlog je prav tako bistvenega pomena pri izbiri ustreznih kandidatov in poznejših izvajalcev. Vsi e, ukrepi poenostavitve niso enako učinkoviti in zato se moramo zadev loti zaščititi tudi v smislu stroškovne učinkovitosti in oblikovanja novih oblik podpore izvajanju programov, predvsem na vsebinski ravni, skrbijo, da se s tem ne povičajo eh, administrativna bremena. Torej potrebujemo več učinkovitih in uspešnih oblik nadzora, kontrole, kontrole, in preverjanje eh, upravnih organov ter umestnih členov vseh drugih pristojnih organov. Po izkušnjah izvajanja različnih revizij je premalo izmenjave izkušenj med samimi državami, članicami in tudi komisijo. Hvala. Je, ja, hvala vam vsem tistim, ki se pa vedno pritožujete nad številom uh, tolikšnih kontrol, vam svetujem, da, se, da si ogledate stran 49, kjer piše, da se le 1,1 odstotek vseh projektov revidira. Hvala, hvala računskemu sodišču, hvala gospodu Balku za opravljeno delo in današnjo predstavitev. Eh, vaše poročilo je že dobra podlaga za eh, revizijo evropskih predpisov za prihodnji večletni finančni okvir in tudi za novo krovno uredbo v zvezi s strukturnimi investicijskimi skladi. V poročilu je večkrat poudarjeno, da tako imenovani gold plating, torej prekomerna zakonodaja, je še vedno uh, težava. In zato se res moramo pogovoriti, kako bi se vse skupaj dalo poenostaviti. Lep primer je recimo projektna dokumentacija projekta iz Francije, kjer imamo le 16 strani, podoben projekt v Nemčiji ima dokumentacijo z 52 strani. Tako da postaja jasno, da je birokracije vedno več in na koncu. Uh, pod tem tudi lahko dosežemo točko, do katere ne želimo priti, da se sredstva sploh ne bodo več podeljevala. Sam prihajam z severnega porenja Vestfalije in tudi tam razmišljamo, kako bi se vse skupaj dalo poenostaviti evropski predpisi bi res morali biti poenostavljeni, takšni, da bi se jih dalo lažje izvajati, treba pa pustiti tudi dovolj manevrskega prostora državam članicam, tako da bo vse to na koncu privedlo do manj birokracije. Predsednica je pravkar izpostavila vprašanje kontrol, tudi to je področje, na katerega moramo paziti, tako da ne bodo tisti, ki prejemajo sredstva, potem nenehno morali sprejemati obiskov inšpektorjev z različnih ravni. Tudi to seveda povzroča frustracije. Zaupanje je dobro, ampak eh, včasih velja prepričanje, da je kontrola boljša in to je treba nekako uravnotežiti, tako da bomo res dobro premislili, kje bodo kontrole prinesle čim več učinkovitosti. Uredba Omnibus eh, vsebuje dobre predloge v zvezi s tako imenovano cross-reliance vzajemnim uh, zaupanjem oziroma povezovanjem. Komisija je pripravila krovno uredbo, zato bi jih vprašal, Kako boste upoštevali predloge in pripombe računskega sodišča, da se bo stanje izboljšalo? In še vprašanje računskemu sodišču, kakšno je vaše mnenje v zvezi z novo krovno uredbo in kje bi vi še predlagali izboljšave? Hvala. Kolegi Novako, Fatnom Spotkom. Kolega Novako. Um... Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi se zahvalil gospodu Horn in gospodu Balku za njegovo poročilo. Seveda pa je tu nekaj, kar bi moral podariti in sicer trenutek, v katerem smo prejeli ta dokument, namreč ravno zdaj delamo na področju skupnih naložb le kratek čas in s temi združenimi prizadevanji eh, lahko skupaj storimo odločnejši korak v smislu poenostavljanja. Eh, preprosto oblikovanje stroškovnih postavk in pavšalnih zneskov lahko bistveno zmanjša zapletenost postopkov in administrativno breme, in eh, tudi postopki eh, vračila sredstev z obrestvi, kadar gre za eh, mala in srednja podjetja ali podjetja, ki so se komaj oblikovala. Tu prihaja pogosto do zapletov ravno zaradi nejasnih določb. Zato nas vedno pozivajo, da je treba vsega, Eh, uvesti odločne spremembe. Mi imamo delovno skupino za poenostavitev pri odboru, imamo tudi naše sklepe, ki smo jih začeli izvajati in ne moremo si več privoščiti nikakršnih zamud in odlaganj. Prepričan sem, da je tekoči predlog komisije sicer dober, vendar ga je možno še izboljšati in prepričan sem, da bo moral ta parlament eh, odločneje nastopiti v smislu zahtev po poenostavitvi. Sicer bomo še nadalje podpirali euroskepticizem in ljudje se bodo upravičeno vprašali, pritoževali, da Bruselj obstaja le v svojem lastnem milnatem mehurčku in da sploh ne ve, kakšni so problemi ljudi v, ži, v resničnem življenju. Torej, prosim lepo, da vse to upoštevate pri oblikovanju prihodne krovne zakonodaje. Hvala vnaprej. Hvala lepa za komisijo, gospod Wagner. Um, hvala lepa, gospa predsednica. Najlepša hvala tudi za vse predstavitve in hvala gospodu Konu za njegove komentarje v zvezi z dokumentom. Komisija bo ta dokument vzela na znanje in eh, tudi eh, jemljena znanje ugotovitve o krepitvi notranjega nadzora pri izvajanju kohezijske politike. Absolutno se strinjamo z vami, da je eh, ponostavitev v bistvu pot in ne cilj, ne more biti sama po sebi cilj, vendar lahko bistveno izboljša tako same postopke izvedbo, kot tudi odgovornost na drugi strani. Menimo, da je na vseh petih področjih, s katerimi bi se ukvarja ta dokument, predlog poenostavitve zelo jasno zastavljen. In v kontekstu rokov, ki jih načrtuje komisija, naj Naj podarim, da obstaja tudi eh, priročnik na spletni strani DigiRidžo, ki jo govori o osmih poenostavitvenih ukrepih v kohezijski politiki, ki eh, v bistvu eh, posega še dlje od teh petih področji, ki jih navaja dokument. V smislu poenostavitve so cilji komisije osedotočeni na vsega, uporabnike sredstev. In če želimo to doseči, potrebujemo tudi poenostavitev glede samih pravil vodenja projektov strani pristojnih organov. To pa je jasno med sebojno povezano. Tekoči predlog eh, uredbe strani komisije je že tako ali tako približno 50 odstotkov krajši kot prejšnji. To seveda ni edini podatek, ampak je ilustrativen. Zmanjšali smo tudi število opolnomočen, trenutno jih je 10 od prejšnjih 50, kar pomeni, da smo ohranili samo tista pravila, ki so nujno potrebna za oblikovanje programov. Glede samih eh, smernic je komisija predana bistvenemu zmanjšanju in ponovnemu pregledu vseh teh smernic. Glede strukture upravljanja s programi in njihovega vodenja obstaja več možnih načinov izgledanja smotrnejše ureditve, kar bo vsekakor eh, pripomoglo k boljšemu strukturiranju, pri čemer lahko prispevajo tudi države članice, saj je odgovornost še vedno v glavnem na njihovi strani, prav tako tudi odločitev. Komisija pa bo eh, spodbujala eh, strukturirane programe v smislu poenostavitve. Zato smo oblikovali tudi nekaj priporočil, pri tem se poudarja, da je ključnega pomena smotrnejši in jasno zastavljeni sklop pravil. Vsekakor pa je to področje, kjer lahko odločnejše korake naredijo že države članice same, in glede stroškovne učinkovitosti in financiranja, ki ni trenutno vezano na obstoječe scheme. Se zakonodaja razvija v pravo smer, kar je ugotovil tudi ombudsman v svojem zadnjem poročilu in prihodnje lahko pričakujemo tudi spremembe glede uh, pavšalnih stopenj in obračunskih pristopov v smislu tega, kar je eden od predgovornikov že namignil. Upamo sicer, da bomo s tem dosegli tudi boljšo osredotočenost na učinkovitost in boljše rezultate. In potem na zadnje še glede učinkovitejših in smotrnejših oblik izvajanja nadzora. Mislim, da smo dosegli napredek na treh področjih in sicer usklajevanje preverjanja, ki je eh, predvsem utemeljeno na podlagi tvegan in tudi izhaja iz eh, predloga komisije za novo uredbo. Prav tako je pomemben način, način eh, ovrednotenja programov, ki lahko potem služijo kot osnova in merilo za nadaljna preverjanja. In glede samega strukturiranja, upravljanja projektov in nadzora nad njimi, je veliko odvisno tudi od samih upravnih eh, organov. razmišljamo o uvedbi novih postopkov. Hvala lepa. E, prekiniti vas moram, ker moramo nadaljevati z dnevnim redom. Bomo se dvostransko pogovorili in to razjasnili s sodiščem. Zdaj pa je na vrsti deveta točka na dnevnem redu in obravnavali bomo informativni dokument Evropskega, oziroma stališče Evropskega računskega sodišča o predlaganem prihodnem večletnem finančnem okviru. Gospod Gregor je predstavnik Evropskega računskega sodišča. Izvolite. Chair, much, uh, floor, uh, uh spoštovana gospa predsednica, uh, spoštovani poročevalec, poslanke in poslanci, gospe in gospodje, na hitro bi predstavil informativni dokument. Uh, Evropskega računskega sodišča o predlogu komisije za prihodni večletni finančni okvir po letu 2020, torej od 2021 do 2027. Hvala odboru, da ste mi dali priložnost, da na hitro predstavim naš informativni dokument, potem, ko ga je kolegi potrdil in potem, ko smo vse skupaj objavili včeraj. Današnja predstavitev je sestavljena iz treh delov. V prvem se bom osredotočil na primerjavo med obema programskima obdobjema, torej prvim, ki je trajalo od leta 2014 do 2020 in predlaganim od 2021 do 2027. V drugem delu bom pa predstavil postopek za pripravo večletnega finančnega okvira v zadnjem delu pa bom potem še predstavil delo, ki smo ga opravili po prvem informativnem dokumentu, ki smo ga objavili v preteklosti. Tule lahko vidite pregled eh, številnih dejavnosti Evropskega računskega sodišča v povezavi z večletnim finančnim okvirom za prihodnje obdobje objavili smo dva horizontalna informativna dokumenta o večletnem finančnem okviru. Februarja sem predstavil prvega, danes predstavljam drugega in ta sledi po objavljenem predlogu komisije. Objavili smo tudi vrsto sektorskih informativnih dokumentov, enega izmed katerih smo predstavili pravzaprav danes. In po moji predstavitvi bo sledila še vrsta drugih publikacij sodišča. Eh, poleg tega pripravljamo tudi mnenja in nekatera so pravzaprav del zakonodajnega postopka, ko se je treba posvetovati z nami v okviru zakonodajnega postopka. Običajno gre tu za lastna sredstva oziroma sklep o lastnih sredstvih, lahko eh, gre za pravno državo. Včasih pa pripravljamo tudi mnenja na zaprosilo. Običajno nas za to zaprosi parlament in ponavadi gre za uredbo o skupnih določbih, določbah, eh, za, ko gre za tri sklade, eh, recimo sklad za pomorstvo in ribištvo, sklad za azil in migracije, sklad za notranjo varnost, za eh, upravljanje meja ter Evropski monetarni sklad. Sledilo bo morda še nekaj mnen, vključno z skladom EU Invest, ampak zaenkrat nas za to še ni nihče prosil. V tem informativnem dokumentu se osredotočamo na predlagano uredbo o večletnem finančnem okviru, na sporočilo o večletnem finančnem okviru, o pregledu, na pregled porabe. Analizirali pa smo tudi sam predlog in proces priprave predloga. Informativni dokument sicer ni nastal kot rezultat revizije, je pa to rezultat pregleda, predvsem dokumentov, ki so na voljo javno. Spomnil bi vas še na glavna načela komisije pri pripravi večletnega finančnega okvira. Treba je zagotoviti dodano vrednost na ravni EU, fleksibilnost, poenostavitev in odgovornost. V prvem informativnem dokumentu smo ta načela preučili skozi celoten proračunski cikl, eh, kako so se zastavljale prioritete, kdaj, kako so se dodeljevala sredstva, kako so se izvajali programi in na koncu še, kdaj so bili na voljo rezultati. Potem, zdaj mi dovolite, da grem na prvi del svoje predstavitve cilj katerega je primerjati eh, zdajšnji in prihodni večletni finančni okvir. Predlog komisije ne predvideva eh, povečanja sredstev za nekatera področja, mi pa se sprašujemo, ali se s tem že lahko primerja oba večletna finančna okvira. Zdelo se nam je, da je smiselno proračun primerjati v celoti in temu, posveč, temu je posvečen večji del informativnega dokumenta, ki upam, da že malce bolje osvetljuje nekatere dele predloga komisije. Tule lahko vidite, kako smo zagotovili primerljivost med obema uh, okviroma. Vse skupaj ni najlažje razvidno. Zato smo se osredotočili na nekaj področji, recimo inflacijo. V prvem obdobju 2014 do 2020 smo se osredotočili na cene. In cenam v letu 2018 smo dodali približno 19 milijard evrov. Žal je treba upoštevati še učinke Brexita, o katerem se še vedno pogajajo in treba bo, če bo tega prišlo, odšteti 52,8 milijarde evrov. To je znesek, za katerega komisija ocenjuje, da ga Združeno kraljestvo. oziroma upravičenci črpajo oziroma so ga črpali v tem obdobju. Potem so tu še skladi. V zadnjem obdobju je Evropski razvojni sklad predstavljal 28,2 milijarde evrov in to je treba prišteti, če želimo zagotoviti eh, ustrezno primerjavo. Potem pa je tu še sprememba strukture različnih razdelkov za znesek. Celotni znesek tu sicer ni pomembno, je pa to pomembno, ko primerjamo različne razdelke, postavke in prioritete. Na tej le prosojnici si lahko ogledate, kakšne so razlike pri eh, prioritetah za porabo sredstev. Eno postavko so samo preimenovali, eh, postavile pa so se dve nove postavke za upravljanje migracij in meja ter varnost in obrambo. In tako se je skušalo odraziti premik programov med uh, med eh, razdelki v večletnem finančnem okviru. Samo na upravo in kmetijstvo pa spremembe niso vplivale. Večino se sicer izvaja v okviru deljenega upravljanja, ampak večletni finančni okvir ne opisuje natančno, kako je treba uporabljati načela in kriterije za prerasporeditev zneskov. Je pa to deloma razloženo v sektorski zakonodaji za kohezijski sklad in za kmetijstvo. Tule smo skušali primerjati celotni obseg predloga komisije v trenutnih cenah. Trenutno obdobje predstavlja 1 eh, bilijon 87 milijard evrov. In za prihodnje obdobje bo v trenutnih cenah celoten proračun obsegal 1 bilijon 279 milijard evrov, če upoštevamo vse prilagoditve, ki sem jih pravkar predstavil. Za pet odstotkov se bo torej proračun v eh, absolutnem okviru povečal od eh, zdajšnjega obdobja do prihodnjega. V eh, BND to pomeni znižanje z 1,16 odstotka na 1,11 odstotka BND EU 27. Zdaj pa mi dovolite, da se sredotočim na strukturo razdelkov. Na ravni viri in okolje tu se je znesek eh, zmanjšal, kar ima asimetričen učinek znotraj razdelka. Neposredna plačila se bodo zmanjšala z Eh, za 11 odstotkov na 28 odstotkov, ampak to je povezano tudi s predlogom za spremembo sofinanciranja v sektorski zakonodaji. Zato učinek na vse programe ni 28 odstotkov, ampak eh, je nižji. Okolje in podnebje, to ne bi se povečalo za 15 odstotkov. Potem pa je tu še drugi pomemben razdelek, kohezija in vrednote. Tu so kohezijski skladi, Evropski sklad za razvoj podeželja, Evropski socialni sklad in nekateri drugi. Tu naj bi se vse skupaj zmanjšalo za 10 odstotkov in če si znova vzamemo asimetrični pristop za Evropski sklad, sklad za regionalni razvoj se bo vse skupaj zmanjšalo za 2 odstotka, za socialni sklad za 7 odstotkov. Po drugi strani pa imamo tu Erasmus, plus, kjer bo povečanje 92 odstotkov. Evropska javna uprava, to naj bi se povečalo za 7 odstotkov, 3 odstotke od tega gre za upravljanje institucij, 21 odstotkov pa za evropske šole in pokojnine. Skupni znesek reprivatizacij je 52 milijard, 63 milijard pa sam omenujem kot nove prioritizacije. 52 milijard pomeni za vsak evro notranjih prerasporeditev je komisija predlagala, da se doda 80 centov iz novih sredstev svežih sredstev. V drugem delu predstavitve bi se rad osredotočil na postopek priprave predloga. Komisija je ta predlog pripravila z uporabo zanesljivega postopka in to je vključevalo tudi pregled porabe, kar seveda tudi opraviči manjše zamude, do katerih je prišlo v postopku. Kot rečeno, pregledi porabe so bili pospremljeni s predlogom. Na naslednji strani predstavitve smo skušali oceniti sklop prednostnih nalog. Je pa tu prišlo do ene neželene okoliščine, ki pa presega eh, moč komisije. Še vedno nimamo strategije do leta 2030, je pa kljub temu morala komisija predstaviti predlog in pripraviti osnutek večletnega finančnega okvira na podlagi posvetovanj z voditelji držav in vlad februarja. To bo v prihodnosti še izziv, ker nekega dne bomo imeli nov sklop prioritet do leta 2030 in spraševali se bomo, ali bo to dosledno sprejetim večletnim finančnim okvirom ali ne. Naslednji strani predstavitve je prikazano, kakšna so naša pričakovanja na podlagi informativnega dokumenta. Komisija je predstavila nekakšen semafor, s katero se ocenje evropsko dodano vrednost. V idealnem svetu bi se to moralo tudi odraziti v stopni sofinanciranja, ampak žal nismo mogli najti povezave med predlogom in pregledom porabe, ko gre za dodano vrednost. Najverjetneje je komisija to sicer opravila, ampak rezultati niso bili na voljo, vsaj nam ne. Na naslednji strani smo poskušali na hitro oceniti, v kolikšni meri je komisija upoštevala naše predloge. en element imamo, kjer bi se dalo še kaj. Oziroma, en element je bil v celoti odražen v predlogu, pri enem pa je bil napredek res zelo majhen. In to je splošni pristop za revizijske pravice Evropskega računskega sodišča za vse evropske institucije na podlagi ruskega pravnega reda ali medinstitucionalnih sporazumov. No, zaključil pa bi še z zadnjo stranjo, kjer so predstavljeni izzivi, eh, ki smo jih opredelili na podlagi eh, predlogov iz prejšnjega informativnega dokumenta. V zaključek torej lahko povem, da bomo v drugi polovici leta predstavili še vrsto mnenja računskega sodišča o predlagani zakonodaji. Hvala za pozornost. Najlepša hvala, kolega Sarvama je naš poročevalec. Izvolite. You, hvala, gospod predsednica. Najlepša hvala Evropskemu računskemu sodišču in gospodu Gregorju kot pristojnemu članu. Za začetek bi rad povedal, kako zelo cenim delo Evropskega računskega sodišča na splošno. Opravili ste res celovit pregled predloga Komisije za nov večletni finančni okvir. Še posebej sem vesel, da je dokument, ki ga imamo zdaj pred seboj, izjemno jasen. Zelo preprosto ga je brati, prav tako je konstruktiven jasno izpostavljate glavne prednosti in slabosti. Je pa sodišče komentiralo iste šibkosti, pravzaprav, kot smo jih izpostavili že mi v odborih parlamenta, odborov za proračun in proračunski nadzor. Računsko sodišče je prav tako potegnilo enak sklep, do katerega so prišle tudi naše analize. Računsko sodišče je izpostavilo kar nekaj razvojev v novem predlogu večletnega finančnega okvira, ki, ki ga je pripravila komisija, ampak šibkosti se jasneje odražajo. Sicer imamo predlog, ki zagotavlja večjo mero fleksibilnosti, to je res, tudi nekaj poenostavitev, prav tako. Še vedno pa vse skupaj ni dovolj ambiciozno, po mojem mnenju, sploh, če si zamislimo izzive, s katerimi se soočamo. Mislim, da se lahko povsem strinjamo s pogledom stali, eh, eh, sodišča, da predlog komisije ne podaja jasnega pregleda sprememb, do katerih bo prišlo pri porabi. Tudi mi smo se trudili in v parlamentu smo našli različne zneske, glede na to, kako bodo vplivali na proračun inflacija, brexit in različne spremembe. Vse skupaj je res zapleteno. Sicer smo od komisije dobili odgovore na vsa vprašanja, ki smo jih poslali, ampak še vedno to ni bila preprosta naloga. Res je bilo težko eh, iz, izvleči jasne cilje iz predloga. Eh, želimo si predloga, ki, bi, ki bo zapolnil vrzeli, ki bo povzročil brexit, proračun, ki bo ustrezno lahko izpolnjeval naloge, in prioritete, ki smo se jih zastavili kot Evropska unija in ki bodo koristile državljanom. Kljub temu, da imamo nove prioritete porabe na področjih, kot so varnost in migracije, so rezi pri tradicionalnih nalogah predvsej dramatični. Parlament si res želi ambicioznega proračuna z zanesljivimi in ambicioznimi lastnimi sredstvi. Če primerjamo trenutni in predlagani večletni finančni okvir, so zneski morda res višji, ampak nismo prepričani, da bo to eh, boljši proračun. Relativni delež eh, BND-ja 27 terice se žal znižuje. Evropsko računsko sodišče eh, je analiziralo, da komisija skuša pripraviti proračun, ki bo najbolje služil svojim nalogam. Če primerjamo zneske, bo, vidimo, da se pri tradicionalnih odhodkih zneski znižujo in da niti ne dosežemo toliko, kot obljubljamo. Evropsko računsko sodišče je tudi povedalo, da se je treba v predlogu bolj osredotočati na evropsko dodano vrednost. Mi želimo biti majhni v majhnih stvarih in veliki v velikih, ampak pri predlogu še vedno manjkajo konkretni kazalniki in razlage, kako naj bi potekala poraba evropskih sredstev. In tu bi želel tudi izpostaviti mnenje odbora za proračunski nadzor. Predvsem naš poziv da je treba bistveno posodobiti in na novo zasnovati proračun ob upoštevanju načela priprave proračuna na podlagi doseganja rezultatov in to še vedno ni bilo izpolnjeno. Računsko sodišče je navedlo izzive, res je, in na to bi morali gledati kot na priporočila. Se mi pa zdi, da bi lahko bilo računsko sodišče malce bolj pogumno in da bi ta priporočila tudi lahko jasneje zapisalo, prav v obliki konkretnih priporočil. E, za konec res še enkrat izrekam čestitke Evropskemu računskemu sodišču. To, kar je pred nami, sicer še ni popolno, je pa javni dokument, ki je res razumljiv in eh, dokument, ki se ga da priporočiti razli, vsem tistim, ki sprejemajo odločitve. In res upam, da ga bodo ti tudi prebrali, pa ne samo oni, temveč tudi državljani, ki bi morali biti tesneje vključeni v ta postopek. Hvala torej Evropskemu računskemu sodišču in pristojnemu članu gospodu Gregorju. Ja, Kolegica Ajala Sender. Res morate biti kratki, ker nam ne ostaja več veliko časa. Izvolite. Hvala. Hvala Evropskemu računskemu sodišču, da nam je to tako hitro posredovalo. sicer je pri nas že tekla razprava v zvezi s tem. Eh, hvala pa, da ste se tega lotili tako hitro, še vedno je to prva obravnava. Če mi dovolite, bi zastavila par vprašanj komisiji. Zdaj obravnavamo proračun za katerega želimo, da bo učinkovit. In zato je res treba preučiti kazalnike za tista področja, eh, kjer dejansko moramo oceniti rezultate, se bodo lahko le tako državljani lažje predelali vse informacije, ki jih želijo dobiti. Zdaj obravnavamo prihodni večletni finančni okvir, Predlog je komisija že predstavila, tudi strategijo imamo za sam večletni finančni okvir. Res pa je, da smo se v zadnjih letih soočali s krizo in zato vsekakor moramo imeti strateški načrt, ki bo povsem odporen. Uh, na pretrese, predvsem na srednji in dolgi rok. Pogosto se odzovemo šele v tistem trenutku, ko do česa pride. In zato moramo imeti načrt. Razumem pa, da komisija težko pripravi domneve na dolgi rok, sploh ko jim včasih to otežujemo eh, še druge institucije. Ampak eh, Mi smo organ, ki izvaja proračunski nadzor in tako pač je. Hotela sem torej komisijo vprašati, kako se bo dalo rezultate preveriti, s kakšnimi kazalniki. Evropsko računsko sodišče pa bi vprašala, ali razmišljate o novih instrumentih, ki jih komisija pripravlja za izvajanje. Bodo ti za nas koristni? Uh, parlamentu opažamo, da se programi pričnejo izvajati na podlagi obstoječih uredb, ampak s časoma jih postane vse težje izvajati. Hvala. Merci, vsi, uh, uh. Hvala, gospa predsednica. Hvala tudi za to stališče računskega sodišča, ki nam bo veliko pomoč. Pomembno pa je, da bomo iznajdli ustrezno metodologijo. Eh, tu sploh ne govorimo o nekakšnih zneskih, naprimer. Bom pojasnil, kaj mislim. Metodologija, ki jo uporablja komisija, je usmerjena z vrha na vzdolj. In v bistvu gre za odštevanje. Imamo neka določena, neke določene zneske za plačila, to, kar hočejo države članice, potem pa je to treba razporediti najprej na prednostne zadeve.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 to je torej metodologija, ki bi jo morali izvati. In potem vprašajo tudi, kaj mislijo o teh sredstvih, o zneskih. Potem preglednost. Komisija je predstavila kohezijsko politiko po tekočih cenah. Ampak pravzaprav je ravno obratno. Predstavila je kohezijsko politiko, kot da bi bile cene neka konstanta. Ampak, če pogledamo kmetijstvo, potem so nacionalne ovojnice predstavljene po tekočih cenah. Prav tako pri kohezijskih in eh, politikah in pri kmetijski politiki in tako pridemo do popolne zmede in če se ne bomo dogovorili, ali zdaj govorimo o stalnih cenah ali nekih fiktivnih Eh, cenah ali pa o tekočih stroških, potem se ne moremo dogovoriti niti o dodani vrednosti. Kaj to pomeni? Vsi kar naprej slišimo o dodani vrednosti. Kaj to pomeni? Ali bo računsko sodišče podalo mora biti neko opredelitev, definicijo dodane vrednosti, da bomo vedeli, o čem govorimo. No, in potem se še vprašamo, do kod lahko segamo sploh. Zagotovo poznamo nek maksimum, eh, sicer bi imeli eno samo postavko in sam razdelek in eno rubriko in bi rekli, absolutna fleksibilnost prevlada. Torej potrebujemo preglednost, jasnost in eh, tudi dogovor tem, kako to doseči. Potem, recimo, Lahko rečemo, imamo strategijo, ki temelji na dodani vrednosti in tako naprej, in imamo nove prednostne naloge, kot so recimo varnost, eh, obramba in priseljevanje. Kolegi, eh, nadaljevati moramo sestanek v angleščini, ker bodo tolmači s svojim delom zdaj le končali. Hvala za razumevanje. Report which uh, has been made uh, for this presentation. Uh,